Dobro jutro, nadaljujem z našim sestankom. Prišli smo do osme točke. Eh, razprava o razrešnici. Danes bomo obravnavali osmo poglavje. Eh, pozdravljam gospoda Miljonisa in gospoda eh, komisarja Avramopolosa. In prisrčno pozdravljamo vaše sodelavce in generalne eh, direktorje, ki so eh, tudi tukaj. Eh, to so stari znanci. Eh, pozdravljam tudi doktora Grafa iz eh, GD Budget. Je problem? Ne slišite? Gospod komisar, pozdravila sem vas. Dobrodošli. Naš poročevalec je kolega Celer in najprej dobi besedo gospod Miljone za predstavitev osmega poglavja. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, gospe in gospodje, eh, to je prvo leto, da je eh, sodišče preverilo področje eh, varnosti in državljanstva v tem poglavju letnega poročila. V tem trenutku lahko damo več dodane vrednosti, boljše informacije na tem političnem področju. Varnost in državljanstvo predstavlja majhen del evropskega proračuna, ki pa raste 30 odstotkov proračuna se izvaja skozi 12 decentraliziranih agencij. Eh, sodišče jih individualno eh, preverja in objavlja svoje rezultate v specifičnih letnih poročilih. Dali smo pozitivno mnenje glede zakonitosti in pravilnosti transakcij eh, v um, računu za leto 2015 in to velja za vseh 12 agencij. Preostali del proračuna predstavlja 1,5 milijard evrov oziroma približno en odstotek evropskega proračuna. Pokriva različne politike, osredotočili smo se na migracije in varnost, eh, kar predstavlja ni cela 8 milijard evrov. Upoštevajoč eh, relativno nizek delež eh, evropskega proračuna, za katerega gre, smo tu prevzeli drugačen eh, pristop kot pri drugih politikih. Tu ne moremo dati nobene stopnje napak. To je zaradi tega, ker smo pregledali samo deset transakcij za izračun stopnje napak za splošni evropski proračun. Namesto tega pa smo eh, preverili glavne sisteme na področju migracije in varnosti, ki so v odgovornosti GD Home. Eh, glede direktnega upravljanja smo eh, preverili komisijski sistem za nepovratna sredstva in javne nabave. Komisija ima ustrezne nadzor, ki ga zahteva finančna uredba in tu nismo videli nobenih večjih pomankljivosti. Pri deljenem upravljanju smo pregledali komis, oceno komisije, komisije eh, za eh, sisteme v državah članicah pri upravljanju eh, sredstvi Solid in ugotovili smo se, da se je komisija osredotočala na opise in razumevanje ključnih postopkov upravljanja in nadzora, niso pa vključili dovolj testov glede učinkovitosti. Zaradi tega obstaja nevarnost, da bi bili letni programi neučinkoviti, te eh, zaradi neučinkovitosti eh, nadzornih sistemov. Eh, vendar v komisija opravlja tudi ex post preglede. Eh, ko smo mi opravljali našo revizijo, je eh, komisija opravila eh, ex post preglede 13 zaprtih programov in to je samo zmerno zagotovilo, da gre vse v redu. Naj zaključim, komisija se, sodišča se ne omejuje zgolj na preverjanje zakonitosti izdatkov na tem področju, izvaja tudi preglede učinkovitosti na ključnih področjih, naprimer begunska kriza, teroristična grožnja, eh, posebno eh, poročilo eh, o žariščnih toščkah je načrtovano za objavo naslednje leto in mi smo tudi sprožili revizijo, ki preverja ukrepe EU na področju radikalizacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisar Avramopoulos je prvič pri nas v okviru tega postopka razrešnice. Hvala lepa za odgovor na vprašanja. Zastavili smo 48 eh, vprašanj za 1,8 milijard evrov. Eh, kot eh, vidite, vaše področje jemljamo zelo resno, saj je komisar Hogan dobil 58 vprašanj za bistveno višji znesek, torej sedaj je beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Povsem se strinjam, gre za veliko denarja. Eh, vendar zagotavljam, da bomo denar dobro uporabili in eh, to smo delali do sedaj in tako bomo tudi v prihodnje, čeprav smo pod velikim pritiskom. Spoštovane eh, poslanke in poslanci v odboru za proračunski nadzor, spoštovani gospod Miljoni, spoštovani gospod Celer, že prejšnji teden smo se srečali v odboru Strasburu eh, pred eh, štirimi meseci, eh, ko smo se pogovarjali o okoliščinah migracijske krize, smo načeli določene teme in vesel sem, da se ponovno srečujemo in nadaljujemo razpravo. Naj dam pregled nad situacijo, s katero se soočamo. Danes nismo tam, kjer smo bili pred enim letom. Situacija pa je še vedno polna izzivov. Komisija je bila aktivna od samega začetka in je na mizo eh, dajala predloge, operativne rešitve, sredstva, strokovno znanje, pa tudi podporo na terenu. Pri migracijski krizi in varnostni grožnji eh, smo jasno pokazali, da gre tu za eh, skupne izzive, ki zahtevajo tudi skupne rešitve. Ne zgolj zaradi dejstva, da nobena država članica tem izzivom ni sama kos, temveč tudi zaradi dejstva, da skupaj lažje izpolnjujemo zakonske in moralne dožnosti. Glede begunske krize lahko povem naslednje. Dokler obstaja nestabilnost v celotni regiji, dokler je eh, dokler gori eh, V tem področju moramo seveda eh, zaščititi ljudi, ki potrebujejo zaščito. Mi moramo eh, seveda ukrepati zopr tihotapce, ki eh, ogrožajo življenje migrantov in to delajo še vedno. Nezakonite migrante, ki nimajo pravice, da ostajajo na ozemlju EU in ki povečujejo breme za države članice, moramo vračati. Mi seveda moramo tudi bolje upravljati z našimi zunanjimi mejami, zato, da eh, omogočamo mobilnost znotraj Evropske unije, hkrati pa moramo seveda tudi eh, olajšati učinkovitost nadzora na prehodih. Eh, vse ukrepe smo izvedli v zelo kratkem obdobju dveh let in naj vam povem, to ni bila enostavna naloga. Ker pa sedaj zadeva varnost. Mi moramo povečati vzajemno zaupanje in izmenjavo eh, obveščevalnih in drugih informacij med drugimi državami članicami, zato da eh, izboljšamo preiskave res velikih eh, kaznjivih dejanj in terorizma. Vi veste, da kriminalci ne poznajo in ne priznavajo meja mi moramo uporabljati sodobna tehnološka sredstva za zašito naših meja in uporabljati moramo najnovejše informacije o potencijalnem tveganju. Mi moramo delati eh, na najboljših praksah eh, za preprečevanje radikalizacije. Mi moramo imeti eh, Eh, stike s tretjimi državami, zasebnimi internetnimi podjetji in civilno družbo. Komisija je zaradi tega eh, še naprej izvajala eh, celovit pristop pri migracijski krizi in izvajala varnostno agendo. Parlament je vedno bil vsega, podpornik te strategije in večina naših uspehov na obeh področjih je posledica vaše zavezanosti, ker ste hoteli doseči rezultate v sodelovanju z nami pod velikim časovnim pritiskom. In tako smo dosegali seveda tudi rezultate, o katerih sem redno poročal Evropskemu parlamentu. Glede implementacije naše politike lahko povem naslednje. Eh, kakšni so izzivi in načrti za obravnavo teh izzivov? Še vedno je treba veliko storiti. Glavni izziv je implementacija in spremljanje. To pa ni samo v naših rokah, temveč tudi v rokah držav članic. Naj se osredotočim na izzivov, ključno vprašanje današnjega srečanja. Leta 2015 smo storili vse, da bi pomagali državam članicam in sosednjim državam, ki so pod pritiskom. Dali smo eh, veliko finančno podporo državam članicam, eh, ki so eh, na mejah, ki so tranzitne države, ki so ciljne države, naprimer Italiji, Grčiji, Mačarski, Nemčiji, Avstriji in drugim. Mi smo uh, tudi poslali ljudi, da podpirajo uh, organom v Grčiji in Italiji. Naredili smo tudi predlog za okrepljeno skupno zaščito zonanjih mejah, to se sedaj izvaja. Mi smo predlagali tudi nove načine eh, boja zopar eh, mreže tih otapcem. Hoteli smo se torej lotiti eh, samega vzroka nezakonitih migracij. Rezultati vseh teh ukrepov so vidni sedaj, v letu 2016. Sedaj smo na pravi poti in mi moramo zagotoviti trajen napredek na vseh teh področjih seveda je eden izmed ključnih elementov za uspešno implementacijo naših politik financiranje. In zaradi tega sem tudi eh, eh, hvaležen, da nas proračunski eh, organ podpira pri tem. Eh, k rezultatom poročila gospoda Miljonisa o tem, eh, kako smo uporabili sredstva leta 2015. Eh, najprej se želim njemu osebno in tudi Evropskemu računskemu sodišču zahvaliti za konstruktivno poročilo. Komisija in tudi jaz osebno menimo, da je zdravo finančno upravljanje tudi v kriznih situacijah nujno potrebno in mi upoštevamo vsa priporočila. Naš politični in realistični pristop je bil, da storimo vse, kar je v naših rokah in, kar, eh, in pravočasno, da eh, pokrijemo potrebe, eh, humanitarne potrebe migrantov in da razvijamo tudi scheme za zunanje meje, ki bodo povečale varnost in dobro implementacijo vseh postopkov kljub velikemu številu prihodov. Naredili smo vse previdnostne ukrepe za to, da bi zagotovili, da se posod spoštujejo enako finančne določbe. Po letu 2015 in v kontekstu zadnje krize migranske in varnostne je v okviru AMIFA in ISF-a Eh, prišlo po, do povečanja sredstev na 10,8 milijard evrov. To pomeni eh, povečanje za 4 milijarde eh, do sedaj. Seveda eh, se eh, v rezervi za nujne primere eh, tudi eh, veliko sredstev plačuje. Eh, Eh, za te potrebe. 670 milijard eh, je bilo eh, črpanih, od tega 483 v okviru MIFA, preostalo pa nujna pomoč. Potem imamo seveda operativne zneske, tudi te smo povečali za agencije na tem področju. Eh, to je bil zelo pomemben element v našem eh, celovitem kontekstu obravnave krize. Naj bom jasen. Takšno povišanje zahteva seveda tudi povečan nadzor porabe sredstev. Eh, to ne bi bilo mogoče brez okrepitve naše ekipe. Naj vam sedaj dam nekaj konkretnih primerov za to, kako je EU eh, e s svojimi sredstvi pomagala državam članicam eh, v krizi. Za Grčijo smo imeli eh, na voljo 550 milijonov dodatnih sredstev ob tem, kar so imeli vsega, na voljo na začetku znotraj IMF-a in ISF-a. E, to so porabili za sprejem in e, e, naselitev prosilcev za azil za Italijo. Imamo sedaj na voljo 24,5 milijonov evrov znotraj AMIF-a in ISF-a. Izboljšali so svoje ukrepe pri eh, mladoletnikih brez eh, sredstva, pri medicinskih eh, zdravstvenih storitvah, pri nastanitvi beguncev in podobno. Potem pa države kot Nemčija, Švedska, Nizozemska, Finska so se tudi zelo potrudile, saj so sprejele zelo veliko prosilcev za azilce. Tem državam smo dali tudi pomoč v sili, Eh, in smo pač poskušali olajšati eh, to finančno in organizacijsko eh, breme v zvezi z nastanitvijo prosilcev za azil. Potem odločitev o preselitvi je bila sprijeta in tu smo tudi dali podporo, da se države članice bolje potrudijo in pospešijo preselitve. Glede sredstev, s katerimi upravljajo države članice, pa a, izvaja komisija nadzor skozi različne instrumente, naprimer ex post revizija, ex post a, pregledi, a, e, se pravi, pregledamo letne račune in spremljamo tudi izvajanje na terenu. A, e, število zaposlenih v GD Home se je tudi povečalo in prišlo je do reorganizacije zato, da se bolje odzivamo na povečane potrebe. Vendar še vedno moramo uskladiti administrativne kapacitete, eh, kajti administrativne kapacitete eh, je treba povečati zaradi operativnih potreb. Eh, ko bo prišel čas, eh, bomo pač opravili tudi oceno učinkovitosti instrumentov, ki smo jih uvedli. Ena izmed prioritet eh, za osnutek proračuna za leto 2017 je nadaljevanje eh, podpore in učinkovitega evropskega odziva na migransko in varnostno krizo. Eh, finančna podpora mora ustrezati političnim zavezam in prednostnim nalogam. In eh, v skladu z Evropsko agendo o varnosti in o migracijah vključuje eh, osnotek proračun 3 milijarde dodatnih sredstev za ta vprašanja. Eh, to je eh, bistveno povečalo zneske iz leta 2016. Na ta način želimo biti eh, kos prihodnjim izzivom in zahvaljujem se vam za vašo podporo pri tem. Mi vsi delamo na tem, da bi zagotovili, da se ta bistveno povišani proračun tudi ustrezno nadzoruje. Mi Eh, eh, smo fokusirani, hočemo biti hitri in hočemo imeti rezultate. V preteklosti smo potrebovali eh, kombinacijo političnih inicijativ in strateške uporabe evropskih sredstev. Tu se seveda zanašam na izkušene kolege, ki skrbijo tudi za spremljanje implementacije financiranje naših politik je eh, potrebno za to, da lahko naše politike zaživijo. Eh, drage kolegice in kolegi, hvala lepa, da ste me povabili sem. Veselim se naše razprave. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa za ta uvod, predvsem tudi zato, da ste povezali politiko in denar. Politika in denar sta povezana vsem pa ne uspe vzpostaviti te povezave, sedaj pa dobi besedo poročevalec gospod Ciller. Hvala, gospa predsednica. Hvala gospodu Milionisu in eh, sodelavkam in sodelovcem računskega sodišča. Prvič so uh, vključili generalni direktorat Home v letno poročilo računskega sodišča. Uh, Prisrčna hvala tudi komisarju Avramopolosu in njegovim sodelavkam in sodelavcem za to, da so nam poslali pisna poročila in da so tudi ustno na voljo za ta pogovor. 2015 je bilo prvo leto, ko je DigiHome čeprav je takrat imel manj kot en odstotek eh, proračuna EU, torej prvič je bil vključen v to um, poročilo in sicer zato, ker je 2015 bilo tisto leto, kjer so migracije preko zunanjih meja um, Evropske unije dosegle vrhunec, kjer pa se je tudi pokazalo, da dosedanje pogodbene podlage, ki so temeljile na medvladnem dogovoru Dublin in Schengen, ne zagotavljajo, da bi države članice ustrezno um, Reš, lahko rešile ta problem in tudi parlament je vedno spet zahteval eh, bolj evropski pristop, krepitev evropskih inštitucij kar zadeva usklajevanje, pa tudi izvrševanje. Torej, parlament je, uporab, je opozarjal na nujo tega, kajti eh, pričakovati je bilo treba, da države članice ne bodo kos eh, sprijeti tolik, tako velikega števila migrantov in izvesti vse ustrezne postopke. In žal se vojne mejah, na mejah Evropske unije nadaljujejo. In srditost eh, ni pa postila in to je seveda prevelik zalogaj za države članice na zunanjih mejah. Vendar, če svet sprejme sklepe, naprimer po dolgih razpravah so sprejeli um, določitev kvot eh, za porazdelitev beguncev, migrantov po državah članicah, eh, potem pa se izkaže, da nekatere države članice niso dovolj solidarne in mislim, da bi morale Evropska raven bolj odločno poseči v takih primerjih. In generalni direktorat eh, Home je seveda prvi, ki naj bi to storil. Um, ki je na prvi fronti, da uporabim vojaško izrazje. Da se ta problem ni zmanjšal, tudi če so se migracijske poti preusmirile in um, ni več toliko migracij po Balkanu, pa vendar včerajšnja novica in sicer, da migracije preko sredozemlja v Italijo, da so dosegle višek v tem letu in žal je doslej umrlo najmanj pet tisoč oseb na tej poti v sredozemlju. Generalni direktorat Home v letnem poročilu o dejavnostih eh, poroča o velikih izzivih, s katerimi smo se soočali 2015. In komisar Avramopoulos je to sedaj tudi ponovno celovito predstavil. Uh, izzive, s katerimi se soočamo še naprej. Um, in obveznosti in plačila so se povečale za 60 odstotkov novo osebje, so najeli, vendar komisar, vprašali smo vas, ali se vam zdi razmirje sredstev um, v primerjavi z izzivi um, zadostno. Vaš odgovor je bil, da bi lahko izvedli vse ukrepe za rešitev krize in za bolj strukturiran pristop do varnosti in migracij, je treba administrativne zmogljivosti prilagoditi um, operativnim ravnem, ravnim. Torej, 2016 je sicer prišlo do povišanja sredstev in tudi osebja in zato sprašujemo, ali to zadostuje. Jutri oziroma v četrtek bomo potem um, sklepali o proračunu za leto 2020. V letnem poročilu o dejavnostih se opozarja na dosežke. Um, migracijska agenda, žariščne točke, načrt za vračanje, um, potem svežen za meje in tako naprej. Gospod komisar, kako ocenjujete rezultate glede KPI-ja 2? kar zadeva število civilnih oseb, ki prejemajo um, pomoč za integracijo in reintegracijo 45.300 med 2011 in 2015. Če upoštevamo število ljudi, ki je prestopilo zunanje meje EU, je to pravzaprav zelo nizko število. Zato moje vprašanje, ali potrebujemo več denarja za to in ali se ta denar pametno uporablja v državah članicah in potem, kako ocenjujete število partnerstev za mobilnost in ali se je to uveljavilo tudi ustrezni instrument. Potem, kar zadeva skladnost, je generalni direktor um, izrazil dva pridržka in sicer je bila stopnja napak pri nepovratnih sredstvih brez raziskav pri 2,88 odstotka in to je sicer kar dobra vrednost uh, ob vseh teh novih izzivih, ampak kako bi lahko to stopnjo napak, ki je še vedno malce nad. Um, stopnjo pomembnosti, nad pragom pomembnosti, kako bi to lahko izboljšali, kajti tu gre za sredstva iz eh, neposrednega upravljanja. Potem večletna stopnja napaka je bila izračunana ob upoštevanju ustreznih številk. Kako bi ocenili to stopnjo napak brez korektivnega mehanizma in kako ocenjujete korektivne ukrepe, ki jih izvajajo vaše službe? Potem direk, generalni direktorat um, upozarja na to, da je kompleksnost finančne uredbe glavni vir teh eh, napak um, kaj, kak, razumeš, kak, kako, kaj mislite o novi uredbi pri solidu, um, opozarjajo na napake pri naknadnih um, kontrolah, kaj ste storili v mislim času, da bi odpravili te pomankljivosti in kar zadeva skladnost, compliance, compliance letno poročilo. Um, navaja dejavnik učinkovitosti glede izvedenih eh, eh, kontrol, ali bi lahko nam povedali kaj več o tem dejavniku in ukoliko bo ta prispeval k eh, izboljšanju uspešnosti in učinkovitosti uporabljenih sredstev. Eh, kar zadeva pisna vprašanja, tu se želim prisrčno zahvaliti za obsežne odgovore, kljub temu še nekaj dodatnih vprašanj. Pri prvem in drugem vprašanju, kar zadeva napake pri upravljanju sklada za begunce eh, in tudi pri skladu za vračanje, tu ste zelo ohlapni. Kaj ste se naučili iz teh napak, predvsem eh, glede tega, da je predvsem v Nemčiji bila ta stopnja napak pri teh skladih zelo visoka. Potem posebno poročilo številka 9, številka 9 eh, kar zadeva um, denar um, um, za pomoč državam ob mejah. Vaš odgovor se glasi, da generalni direktorat. Um, ni kriv za te napake. Mir in Defko um, um, ali profitira od vašega um, od vaše strokovnosti in od vaše ekspertize za vprašanje migracij. Potem eh, pri devetem vprašanju um, vračanje nezakonitih migrantov v odstotkih dejansko izvedenih vrnitev v zvezi s sklepi o vrnitvah kako lahko o teh odločbah o vračanju držav članic lahko prejmemo prejme ustrezne informacije, kajti ta praksa je zelo različna. V Nemčiji eh, so eh, že velike razlike med posameznimi državami. In pri 12. vprašanju glede uspehov 2015, eh, tu se omenjata uspeha Frontexa in Evropske obaljne in mejne straže, ali lahko specificirate, eh, kolikšen je vpliv generalnega direktorata Home na ti dve agenciji, krepitev Frontexa in razširitev izvršitvenih eh, pristojnosti Frontexa je bila vidno tudi zahteva Evropskega parlamenta. In še zadnja pripomba, vprašanje ni 20 in 21, nista bili, na ti ni bilo odgovorjeno zadovoljivo ali je bilo možno pre, spremeniti namimnost denarja um, za um, begunce, torej denar, ki je bil prvotno namenjen za boj proti revščini, da bi se uporabil za begunce. Ne vem, ali je to uspelo ali ne. Hvala. Hvala, gospod Ciler, za vaša vprašanja. Poskusil bom odgovoriti zelo na kratko. Vendar moram pa seveda odgovoriti konkretno prvič um, vprašanje, ali je dovolj denarja za reševanje te krize. To je seveda zelo občutljivo vprašanje. 2015 in zahvaljujoč podpori eh, proračunskih organov predvsem tudi eh, Evropskega parlamenta, je proračun um, Generalnega direktorata za notranje zadeve se povečal. In sicer, da bi bili kos eh, neposredno odzvati na um, potrebe, ki so se pojavile in ki sem jih že opisal. In to je vodilo do tega, da je situacija ostala stabilna, vsaj um, predvidljiva, vendar nisem pa povsem prepričan o tem. Naučili smo se, da se stvari lahko zelo hitro spremenijo. To se je dogajalo v zadnjih dveh letih. In zato mislim, da je fleksibilnost zelo pomembna. In generalni direktorat Home. Um, smo okrepili tudi z dodatnim osebjem, da bi tako lažje obvladovali vedno večji obseg zakonodaje, ki se pripravlja na tem področju. Bolj dolgoročno bi lahko poudarili pozitivn, po, pozitivne rezultate, kar zadeva umestni pregled finančnega okvira to bo vodilo do dodatnih 2,5 milijona evrov za um, naš uh, direktorat in sicer za obdobje 2015-2018. To je tudi torej več eh, prilagodljivosti za uh, amandma proračuna in tudi okrepitev našega generalnega direktorata, vendar moramo upoštevati, da več denarja pomeni tudi Eh, dodatne zahteve pri izvajanju, pri spremljanju in pri nadzoru. In zato bomo potrebovali dodatne vire za implementiranje predlogov EU, naprimer PNR, eh, sistem vstopa in stopa, sistem eh, nadzora nad zunanjimi mejami Dublin. V naslednjem letu 2017, da sem bolj specifičen, os, eh, predlog proračuna predvideva 3 milijarde evrov um, za migracije, eh, predvsem za um, um, ukrepe v državah članicah EU, a MIF 1,6 milijarde evrov, ISEF e 734 milijonov evrov, za agencije 681 milijonov evrov. To je bistveno, poved, bistveno zvišanje za 1,6 milijarde evrov v primerjavi s prvotnimi načrti za leto 2017. 200 milijonov evrov je predvidenih za nov inštrument za nujno humanitarno pomoč v Evropski uniji in um, GD Eko je pristojen za to. Kar zadeva leto 2018, je predlog komisije za umestni pregled eh, večletnega finančnega okvira um, trenutno v razpravi. Če Um, to sicer ne spreminja splošnega zneska v okviru večletnega okvira, vendar um, zakonodajni predlogi eh, zahtevajo tudi prilagoditve. Sedaj finančni, um, finančne posledice reforme Dublina Eh, potem Evropska mejna in obajna straža in eh, nov, odbor, eh, nov, eh, nov EASO. Eh, torej, pri drugi točki, pri drugem vprašanju, eh, kjer gre za KPI-je, petinštirideset tisoč tristo oseb za 2013. Eh, to, je temelj, to temelji na številkah, ki smo jih vzeli iz ekspost evalvacije sklada za vračanje 2011-2013. V času, um, ko smo pripravili pripravili poročilo o, um, o dejavnostih, še nismo imeli številk iz Amifa. Za Amif eh, je za obdobje 2014-2020 predvidenih 163 tisoč oseb. Za prvo finančno leto, ki se je končalo 15. oktober 2015, so države članice poročale o 24 tisoč 500 osebah, ki so prejele um, um, pomoč za integracijo po vrnitvi v njihove domovine. In pričakujemo uh, nove številke um, konec marca 2017. Kar zadeva evalvacijo partnerstv za mobilnost in spostavitev instrumentov za partnerstva za mobilnost. Ta partnerstva za mobilnost so bila sklenjena z devetimi državami. Komisija je predlagala nov okvir za odnose s tretjimi državami. In v tem kontekstu moramo oceniti prihodnost partnerstv za mobilnost, doslej so se ta partnerstva izkazala za uspešna in koristna. Kar zadeva stopnjo napake, 2,88 odstotka. Generalni direktorat Home. Um, torej, Stopnja preostalih napak, eh, ki se ne nanašajo na raziskave, je bila 2,88 ob koncu lanskega leta. Ampak kljub temu imamo dva pomembna vedika, ki ju je treba izpostaviti um, v zvezi s to številko in ta stopnja je še vedno nizka. Prvič, trend je bil pozitiven, stopnja preostalih napak se je zmanjšala od 3,64 leta 2014 na 2,88 v letu 2015. Relevantni programi, ki jih upravlja GD Home v tem obdobju, Eh, in tu gre tudi za nova politična področja in tudi za nove upravičence, ki so se morali še prilagajati pravilom EU. Izvedli smo različne postopke nadzora in poskusili smo izboljšati nadzor in spremljanje s tem, da smo udeležencem dali smirnice, kako preprečiti napake. Drugič, s tem, da smo izdali priporočila um, upravičencem, pri katerih se izvaja revizija, da bi izboljšali svoje sisteme upravljanja in predvsem tudi, da bi generalni direktorat sam lažje nadziral izvajanje. Kar zadeva kompleksibilnost pravil glede upravičenja, to je seveda glavni vir napak. To smo slišali, ampak naš odgovor je pravzaprav ne. Relevantni programi, ki jih izvaja naš generalni direktorat med 2007 in 2013, takrat je šlo deloma za nova politična področja in nove upravičence, ki so se morali prilagoditi tem pravilom. Nova struktura skladov AMIF in ESF Eh, že poenostavlja pravila, ki se uporabljajo in s tem se tudi zmanjšuje upravno breme za upravičence. Fleksibilnost eh, in želim to povdariti, ne pomeni manj nadzora nad uporabo sredstev EU. Eh, e Nadzor mora ostati učinkovit, tudi eh, na kraju samem, s kontrolami na kraju samem in z revizijami. Mislim, da sem s tem odgovoril na skoraj vsa vprašanja, razen če me želite še opozoriti na kaj, kar sem mogoče pozabil omeniti. Om službe komisije seveda sodelujejo tudi z drugimi deležniki, da se učinkovito uporabljajo mehanizmi in instrumenti EU in da se zagotavlja eh, strateški pristop pri tem. Ja, nekaj sem pa res pozabil. Zmanjš, eh, ukrepi za zmanjšanje revščine so v pristojnosti GDDF-ko in mir. E, gre za to, da se odpravijo korenine revščine, predvsem v državah, čl, e, državah e, izvora. Kar zadeva akcijski načrt iz Labalite, je bil vzpostavljen skrbniški sklad za Afriko. Ta sklad je pod ne, po, v neposredni pristojnosti GDDF-ko. Hvala. Danke, Herr Kommissar. Ich Hvala, gospod komisar. Veliko se jih je že prijavilo za razpravo. Prvi je na vrsti gospod Liberacki. Hvala, gospa predsednica. Želel sem se najprej zahvaliti komisiji za odgovore, tudi Evropskemu računskemu sodišču za poročilo in za Želim se zahvaliti komisarju, da je osebno prišel sem, vendar moram reči, da sem malo razočaran eh, nad odgovori. Živimo v letu 2016 in mi govorimo o zaključnem računu za 2015 eh, in govorimo o postopku podelitve razrešnice za leto 2015. Eh, vsi vemo, da je to bilo zelo težko leto. In eh, vidim, da prihaja do novih usmeritev, predlagam naslednje. Pravzaprav imam bolj splošno vprašanje. Kaj pa je pravzaprav bil cilj ukrepanja komisije in GDHOM leta 2015? Ali ste hoteli, da pride manj migrantov, je to bil cilj? Ali pa je bil cilj uh, izdelava načrta um, premeščanja ali prerasporeditve, ali pa cilj mogoče ni bil jasen, včasih se je tako zdelo, ta val uh, beguncev, migrantov je enostavno uh, nas zajel in potem smo se morali tega lotiti. Um, te osebe hot, so hotele predvsem v Nemčijo ali v Združeno kraljestvo, tudi v Francijo deloma. In mi smo enostavno samo čakali, da bo ta eh, val se končal. In zato moje vprašanje, če je tako, da se je podvojil proračun, kaj pa smo razen tega še dosegli? In ali bi lahko mogoče dosegli tudi še več? Torej, govorilo se je o možnostih in omejitvah. Upravno, um, tehnično, birokratsko to ni bilo tako enostavno in eh, problem je postal vidno um, hujši kaj je torej za nas pomembno v tem kontekstu? Stopnja napake 2,88. Eh, teoretsko, ob eh, vseh eh, tveganjih nestabilnosti, to ni bistvena napaka, to lahko sicer tako razli, razložimo, vendar eh, želimo eh, videti učinek, želimo videti učinek izvedenih ukrepov. E, tu imamo torej nep nepovratna sredstva. In zato bi bilo treba oceniti, kakšen je bil konkreten učinek tega. E, pomen je lahko dvojen. E, komisar e, nam tega ni ustrezno pojasnil. E, rekel je, stopnja napak ni tako visoka, ampak vprašanje učinka ni bilo eh, izpostavljeno. In potem tretja stvar. Imamo sistem kvot glede razdelitve eh, oseb eh, po državah članicah. Mi vemo, odkot migranti prihajajo in kam si želijo. Torej, tu imamo prave begunce, ki pa jih je treba razlikovati od ostalih migrantov. Tudi to je pomembno za oceno in potem ocena solidarnosti. Strinjamo se in to je bilo vedno tudi stališče parlamenta in tudi komisar je opozoril na to. Evropski parlament je želil, da se ta problem rešuje na ravni skupnosti, da je to problem Evropske unije in da ne moremo postiti na cedilu posameznih držav članic. In zato nam bi komisija morala pri tem eh, tudi pomagati v tej eh, migracijski krizi. Potem eh, načrt preselitve kaj, oziroma načrt za obnovo v teh državah, kaj pa je bil rezultat teh, eh, tega načrta. In tudi v medijih se seveda poroča o tem in se sprašujejo, kako um, se bodo stvari nadaljevale na tem področju. Gospod komisar, omenili ste celo leto 2018, vendar zdi se mi, da še nismo povzeli vseh, vseh naukov iz leta 2015. In dobro bi bilo, če bi um, se še enkrat odzvali na to. 2015 smo uh, imeli toliko in toliko sredstev, to so bili naši cilji in to smo dosegli. Prosim vas, da nam to še enkrat pojasnite. Toliko denarja smo porabili uh, in um, to so nauki, ki smo jih uh, se iz tega naučili. Prvič, drugič, tretjič. Če nam bo to uspelo, lahko potem govorimo o letu 2016. Ampak dobro, to uh, bomo obravnavali naslednje leto uh, v postopku razrešnice za leto 2016. Lahko se pridružim samo vprašanjem gospoda Cilarja. Nekaj sem jih še sam dodal. Torej, želim da se sredstva res dobro uporabijo. In prosim, da nam konkretno poveste z dejstvi, kako učinkovito so bila uporabljena ta sredstva. Najlepša hvala kolegica Labajova, ki je eh, poročeval kosinci liberalcev. Gospod komisar, lansko leto nisem bila tako srečna v postopku razrešnice, kaj ti niste sprejeli pobabila v odbor KIN-KUNT, zato lani nismo imeli možnosti se z vami pogovoriti o tem pred razrešnico. Ampak danes imamo vsi vprašanja, ki gredo v isto smer. Moram reči, da sem že v pisnem postopku spraševala po konkretnih akcijah um, komisije za reševanje migracijske krize. Odgovor je bil zelo splošen. Komisija je sprejela celovit evropski pristop za reševanje migracijske krize v okviru Evropske agende o migracijah. Evropska agenda o migracijah 2015 omenja veliko ključnih ukrepov, ali bi lahko bili malo bolj specifični v odgovoru. In tu se vračam na to, kar je povedal kolega Liberatski kateri ključni ukrepi so bili izvedeni in zaključeni 2015, kateri ukrepi se še nadaljujejo, kaj so konkretni rezultati ali imamo kakšne posledice za učinkovitost. V bistvu sprašujem isto kot kolegi pred mano, da ste bolj konkretni. Pa še eno konkretno vprašanje. Če govorimo o uspešnosti, ugotovila sem, da GD Home vključuje um, uporablja naslednje KPI -e v strateškem načrtu 2016-2020. Um, stopnja vrnitev nezakonitih pri, eh, prisiljencev v tretje države, eh, tudi kot eh, učinkovitost države članice pri izvajanju te politike. Zato vas sprašujem, da nam razložite metodologijo, kako bomo kalkulirali ta odstotek in kdo bo zagotovil te podatke. Ali bomo imeli eh, kazalnik uspešnosti za vračanje nezakonitih prisiljencev. Torej prosim vas, da ste bolj specifični glede tega. In eh, bolj filozofsko splošno vprašanje ki se ne nanaša samo na leto 2015, temveč mogoče bolj na prihodnost. Migracije so eden od razlogov, zakaj davčna politika EU govori o krepitvi fleksibilnosti. In fleksibilnost je že omenil kolega Celer. Ehm, razpoložljivi sredstvi, sredstva iz skladov EU niso zadostna za reševanje migracijske krize. Torej, kakšen je konkreten namen za uporabo mehanizma fleksibilnosti v instrumentariju um, davčnih, um, davčnega sistema EU? Ali želite povečati lastna sredstva EU ali kaj želite storiti? Nov davek ali večji prispevek držav članic. Kakšen je vaš oseben pogled na to? In če govorimo o povečani fleksibilnosti in če se bo to uresničilo, kaj si pričakujete, da bo cilj eh, za večje dodelitve v vašem portfelju, ki vidite dodano vrednost EU na tem področju? In ali je večja fleksibilnost lahko tudi rezultat umestnega pregleda večletnega finančnega okvira, ali je to dobro pripravljen proces za naslednji večletni finančni okvir. Želim vedeti vaše mnenje o tem. Hvala. Gospod komisar, prosim. Hvala za vaše vprašanje. Na koncu vaših vprašanj ste rekli, da si želite tudi filozofskega pristopa k tem vprašanjem. Sam sem od tega zelo oddaljen, zato ker doživljam situacijo na terenu in ko se soočamo s težavami, naj vam povem, da nas filozofija samo spodbuja, da gremo naprej, ampak eh, moramo se soočati s praktičnimi ovirami. In v zadnjih dveh letih res ni bilo lahko ni bilo lahko prepričati vseh držav članic, da bi sodelovali v naši politiki. Veste, kako deluje Evropska unija. Ampak to nam je uspelo in na začetku v svojih uvodnih besedah sem predstavil situacijo takšno, kot je zdaj. Eh, opisal sem tudi probleme, s katerimi smo se soočali. Gospod Liberacki, nimamo samo enega cilja. Leto 2015 je bilo zelo težavno, to vam lahko povem. Vse sem moral izgraditi od začetka. Nobene migracijske in varnostne politike ni bilo prej. In v obdobju šestih mesecev smo sprejeli agendo za migracije in varnost. E, pričakoval bi od vas, da boste rekli, vsaj to, pojdite naprej v tej smeri, trudite se naprej na ta način. Veste, da e, zato, da se angažirajo vse institucije na evropski ravni, je to zelo težko doseči, situacija pa ne postaja nič lažja. In mislim, da lahko pričakujemo še slabšo situacijo v prihodnosti. Evropska unija se skuša bolje pripraviti na vse to, na vseh ravnih. No, lotil se bom vaših vprašanj. Leto 2015 je bilo polno izzivov. In zato, da bi podprli države članice, ki so se soočale s temi izzivi, kakršnih prej še ni bilo, in s situacijami zaradi eh, velikega pritoka migrantov. Eh, no, v tem kontekstu Evropska komisija zelo sodelovala z Evropskim parlamentom. Parlamenta ne hvalim zato, ker vi to radi slišite, ampak zato, ker je bilo od vsega začetka tako. Sodelovali smo in po zaslugi Evropskega parlamenta smo veliko dosegli. Če bi čakali samo na države članice, bi bili še vedno na začetku krize. Tukaj si ne bomo izmenjevali lepih besed, ampak bomo preprosto opisali eh, resničnost. Prosim pa vas, da niste nepošteni do komisije. Želel bi si več spodbude eh, z vaše strani. Ampak to je samo moja politična pripomba. Eh, no pa še svet kako zagotoviti dovolj sredstev za to, da se bodo države lahko soočale z izzivi. Komisija je zato, in vem, da to veste, je zato torej vzpostavila operativne in eh, pravne ukrepe. Glavni dosežko, dosežki pa so bili naslednji in bilo jih je kar nekaj. Vzpostavili smo pristop žariščnih točk v Italiji in Grčiji. S tem smo zagotovili identifikacijo, registracijo in pobiranje prstnih odtisov migrantov. Potem smo začeli tudi s schemami za preselitev eh, iz Turčije, naprimer. Potem drugi dosežek, okrepili smo zmogljivosti evropskih agencij, da bi lahko še bolje pomagale evropskim državam v krizi. Pri, te agencije so prispevale tudi eh, pri pristopu žariščnih točk in pa pomagale pri reševanju. Potem smo organizirali oktobra leta 2015 vrh o Zahodnem Balkanu. Takrat je bila kriza na vrhuncu in eh, mi smo imeli koordiniran pristop, ki je bil tudi vsak teden nadzorovan. Začeli smo nov proces, vključili smo se v pogovore s Turčijo jeseni 2015 eh, in sicer o tem, kako bi preprečili tiho tapljenje. Predlagali smo tudi vzpostavitev Evropske obalne in mejne straže za zaščito evropskih zunanih meja. Vsi veste, da je v evropskih institucijah težko nekaj doseči, v tako kratkem času, naprimer v osmih mesecih. 9. decembra bo ta obaljna in obmejna straža postala popolnoma operativna. Eh, verjemite mi, da to ni bila lahka naloga. Agencija je dobila okrepljen mandat za to, da bo bolje podpirala države članice tekom tega leta. Spet smo to dosegli v rekordnem času. Zakaj to poudarjam? Vsi vemo, kako kompleksno je institucionalno delovanje, kako veliko je birokracije eh, za to, da se neka odločitev začne izvajati. Kar se tiče učinkovitosti eh, in pa odzivov eh, DG Home. Čezmejna narava izzivov, ki jih sproža terorizem in pa begunska kriza, je pokazala, da potrebujemo učinkovit in pa trajnosten odziv. To zahteva evropsko solidarnost. DG Home je tukaj odigral ključno vlogo. V službah komisije smo mobilizirali evropsko eh, politiko, zato da bi definirali in pa izvajali eh, take eh, celovite politične odzive na evropski ravni. Ukvarjali smo se z izzivi povezanimi z zakonodajo, z eh, sredstvi, z operativno podporo in z drugimi podpornimi ukrepi. Zdaj je še prezgodaj, da bi eh, celovito ocenili učinkovitost instrumentov, ki eh, so se začeli izvajati. Je pa že jasno, da po zaslugi odziva komisije, da je situacija danes boljša kot pred enim letom. Države članice so bolje pripravljene in tudi več instrumentov imajo na voljo. Nekaj predlogov komisije je takih, da še ne moremo oceniti izvajanja eh, in jih primerjati s cilji. Eh, nekje je ukrepe treba sploh še le začeti izvajati. DG Home bo še naprej mobiliziral vsega, sredstva EU in podpiral države članice zato, da se zagotovi ustrezno izvajanje odločitev, ki so bile sprejete na evropski ravni. Strinjam se z eh, diferencijacijo oziroma z razlikovanjem med begunci in migranti. Rad bi povedal to, kar sem povedal že na začetku. Tisti, ki potrebujejo mednarodno zaščito, te je treba porazdeliti na pošten način. Omenili ste solidarnost. Naj povem, da je to zelo občutljiva beseda eh, tekom celega mojega mandata. Vidim, da je solidarnosti v Evropi premalo. Ta pravni izraz, ne samo moralni izraz, je zdaj pod vprašajem. In begunska kriza uh, ogroža solidarnost. Večkrat sem že rekel, da moramo vsi razumeti, da ko govorimo o solidarnosti, moramo tudi vedeti, kaj to pravzaprav je, o čem govorimo. V vseh naših jezikih, v vseh evropskih jezikih ima solidarnost isti pomen. Solidarnost a la carte ne obstaja. Solidarnost je solidarnost in ta je zdaj pod vprašajem. Veseli me, da ste eh, priznali, da je bilo preselitev iz Italije in tudi drugih držav v zadnjih mesecih eh, več. Več eh, kot tisoč ljudi je bilo v zadnjem času preseljenih, torej v zadnjem mesecu. Eh, rekli smo uh, na začetku leta, da bi jih morali preseliti 160 tisoč, eh, v zadnjem času jih je bilo preseljenih 8 tisoč. Torej, tega cilja še nismo dosegli. To postaja zelo pereče politično vprašanje v Evropi. Uh, rad bi vas opozoril, da solidarnost in odgovornost nista samo moralni vrednoti. To sta tudi pravna izraza, ki sta obvezujoča in sta tudi jasno navedena v pogodbah. Torej, to mora biti močno politično sporočilo za vse države članice. No, kar pa se tiče premestitev in preselitev, eh, tukaj je treba še veliko narediti. Eh, države članice morajo povečati svoje prizadevanja na tem področju. Hitro je treba izvajati premestitve in preselitve, oziroma predvsem premestitve, kar pa se tiče preselitev 12 tisoč od 22.500 eh, jih je bilo eh, preseljenih. To je približno polovica scheme, ki je bila napovedana lansko leto. Države članice so prosile, za uh, dodatno uh, preselitev 32.772 ljudi. Mm, komisija predvideva eh, dodatno pomoč uh, za ukrepe v okviru premestitve in preselitve. Ne, mi nismo neko super ministrstvo, vendar pa mislim, da bi komisija morala biti evropska vlada, če me vprašate za osebno mnenje. Ampak iz mojih izkušenj. Eh, temu ni tako. Vemo, kje eh, je skoncentrirana moč, ko gre za sprejemanje odločitev. Vendar pa moramo imeti skupen odziv. To moramo tudi skupaj izvajati z državami članicami. No, to, kar je povedala gospod Labajeva, naj še njej odgovorim. KPI primerjajo število eh, državljanov iz tretjih držav, ki so bili vrnjeni v svoje države. To število se primerja eh, s tistimi, ki jim je bila ta odločitev eh, zavrnjena. Notranja ministrstva so tukaj v igri, potem obmejne službe, policija. In podatki so zelo odvisni od eh, nacionalnih politik in od nacionalnih okoliščin. DG Home izračuna stopno s tem, da razdeli učinkovite vrnitve z eh, sklepi o vrnitvah. To je tisti imenovalec, ki ga uporabimo. Katerim državam smo pomagali z nujno pomočjo leta 2015? To je bila Grčija, Italija, Francija, Nemčija, Avstrija, Mačarska, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Belgija, Švedska, Nizozemska in to je nujna pomoč, ki jo neposredno upravlja, s katero neposredno upravlja DG Home, eh, ki ima omejene vire. Potem ste postavili tudi vprašanje o prihodnem večletnem finančnem okviru. To pa je izven trenutnega omenjenega konteksta. Želim pa vseeno povedati eno stvar v zvezi s tem. Potrebujemo več Evrope, če želimo učinkovite rešitve. In zdaj, če se strinjate, bi rad svojega generalnega direktorja DG Home Eh, Matijasa Rujteja prosil, da še on kaj doda k temu, kar sem povedal že sam. Hvala. Madam Chairman, uh, uh, Gospa predsednica, gospod komisar, mislim, da nimam kaj dodati k temu, kar ste vi povedali. Mogoče samo nekaj malega, ko gre za pojasnila o KPI-jih, o ključnih kazalnikih uspešnosti. Uh, Eh, komisar je mogoče to razložil preveč tehnično. No, iz Eurostata smo izvedeli oziroma izvemo, koliko odločitev vsaka država članica spreme glede vrnitev. Vemo pa tudi, koliko je učinkovitih vrnitev, ki se res izvedajo. Samo 42 odstotkov tistih, ki dobijo sklep o vrnitvi, je potem dejansko vrnjenih v svojo državo. Eh, to vemo eh, na evropski ravni. Imamo eh, Frontex, ki se s tem ukvarja, nova obalna in obmejna straža, potem imamo skupne projekte. To je torej en vidik. Pa nekaj bi povedal še gospodu Celerju glede agencij in tega, kako jih nadzorujemo. Vsi poznate medinstitucionalni sporazum. Sam grem na upravni odbor, moji direktori eh, tudi gredo na upravne odbore agencij. Eh, torej imamo dve eh, točki. Naša moč je predvsem mehka moč, mi spremljamo delo agencij. Eh, veliko virov porabimo za to, da spremljamo delo agencij. To je ena stvar, potem pa imamo tukaj še denar in to je tudi element, eh, eh, s katerim, ki, to je element, ki vpliva na delo agencij. Potem imamo tudi opozorila, rdeči karton oziroma rumeni karton, če gre kaj narobe. Bolj gre za. Eh, nek odnos eh, prepričevanja in ne toliko za, za vplivanje na agencije. Hvala. Naslednja je kolegica Jala Sender. Hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila komisarju Avramopolosu za vse informacije, ki jih je podal, tudi za politične argumente, ki jih je izpostavil. Ti so ključnega pomena pri eh, celotni zadevi. Mogoče je to, kar bom povedala, tudi že vključeno v pisna vprašanja, ampak eh, tam je toliko elementov, da bi vseeno rada eh, zastavila nekaj vprašanj. Imamo velik svežen s Turčijo. Videli bomo, kako se bo to razvijalo. Podpredsednik eh, Timermans je že slišal moje opozorilo, eh, da je nevarno predsedniku Erdoganu dati v roke eh, ključ za številne zadeve, ključ do naše politike, varnosti in tako naprej. Ehm, tukaj govorimo tudi o sobivanju. No, in videli smo, kaj se dogaja v zadnjih dneh in tednih. Govorili ste tudi o specifičnih eh, svežnih eh, za Grčijo in Italijo, naprimer. Treba je upoštevati tudi situacijo v Grčiji. Eh, veliko je prosilcev za azil, ki ne zapustijo Grčije. Mm, zato je kriva slaba politika. Tudi moja država ni izpolnila. Uh, zahtev na področju kvot in pa vključevanja. Potem imamo pa še Italijo, ki eh, zdaj trpi posledice eh, zaradi zaprtja meje na vzhodu. Meja s Turčijo je tudi tukaj v igri. Rekli ste, da štiri države eh, izvajo zelo velika prizadevanja, eh, o tem pogosto ne dobimo dovolj informacij. Eh, Nemčija, Švedska, Finska in Nizozemska so te štiri države, ki prejemajo tudi nujno pomoč. Zanima me, ali uh, veste, koliko te pomoči so države prejele, um, kajti o tem ne slišimo dosti. Potem pa bi rada slišala še naslednje. Govorili ste tudi o MFF-ju. Mislim, da je ključnega pomena za to komisijo eh, to, da se lahko identificira naslednje. Zahvaljujem se za vašo iskrenost. Zdaj smo v kratkoročnem ukrepanju, torej nujna pomoč, skušamo okrepiti strukture za pomoč tem ljudem. Po eni strani. Eh, Eh, je temu tako. Po drugi strani pa me zanima, ali vaše službe že predvidevajo tudi ukrepe na srednji in dolgi rok. V moji skupini eh, želimo eh, nekaj prispevati k temu, želimo državljanom razložiti, kakšna je situacija. Treba je razmišljati tudi, kako bomo ukrepali pozneje v Italiji, Grčiji in tudi v Španiji. Eh, bi morali razmisliti tudi o tem, kako se bodo ti ljudje vključili na srednji in dolgi rok, kje bodo stanovali in tako naprej. Mislim, da bi morali to upoštevati. V Ankari smo videli, da nekateri otroci hodijo v šolo eh, že pet let v Turčiji, torej eh, tam so že vključeni, prišli so kot majhni in potem naredili že uh, skoraj celo osnovno šolo v Turčiji. Zanima me torej, eh, kako vi načrtujete ukrepe na srednji in dolgi rok. Potem pa me zanima sodelovanje med eh, računskim sodiščem in komisijo. Zanima me torej, ali bi lahko na srednji rok dobili neko realno poročilo o tem, kako se ukrepa po eni strani eh, v nujni situaciji, eh, kako se hkrati eh, vzpostavlja tudi nek nadzor in mislim, da bi morali s časom ugotoviti tudi, katere so dobre prakse in mislim, da bi morali istočasno vzpostavljati tudi nadzor. Eh, sistem eh, za nadzor in ocenjevanje tega, kako se uporablja proračun v podobnih situacijah. Eh, državljanom bo treba to tudi razložiti. Torej, istočasno, ko uh, skušamo zaustaviti to hudo krvavitev, ko ukrepamo torej, v nujni situaciji, bi morali vzpostavljati tudi mehanizem za spremljanje in nadzor. Zanima me torej, kako to poteka, kako se vzpostavlja ta sistem nadzora, eh, kako se vzpostavlja boljše upravljanje, kako se krepijo najboljše prakse prek agencij. Eh, zato, da bi na koncu mogoče lahko dobili nek priročnik dobrih praks, eh, da bi videli, kako uspešni smo bili pri ukvarjanju s to tako novo situacijo, tudi v sodelovanju z agencijami in z združenimi narodi. Jaz sem se tudi dala na seznam govornikov vedik solidarnosti, ki ste ga omenili, eh, bi omenila. To je zelo pomemben vedik. Predlagala sem veliko sprememb, da je treba ustaviti Eh, denar eh, iz EU, če države, ki zahtevajo solidarnost, ne pokažejo solidarnosti, tega pač tu niso sprejeli. Nikomor ne moremo pač razložiti, zakaj naj bi bili solidarni za ene, eh, ki takrat, ko jih potrebujemo, nočejo pokazati solidarnosti. Torej, jaz bi vas pozvala, da greste še naprej po tej poti. Vem, da dosedanja pravila tega ne predvidevajo, vendar ta pravila je treba spremeniti uporaba sredstev za to pomembno temo je smešna eh, v primerjavi s strukturnim skladom, agrarno politiko, je to prav smešno, to je treba spremeniti. Eh, torej, pozivam vas, da nadaljujete in mi smo na vaši strani. Ne vem, ali ne bi morali določiti in ugotoviti, kakšni so stroški na begunca v posameznih državah. V Turčiji smo videli, da premalo vemo. Vse morajo biti neki standardni stroški na enoto. Vsaj moramo približno vedeti. Naprimer, Nemčija 12 tisoč evrov na begunca. E, eh, tu bi potrebovali, ker moramo imeti informacije o tem, kako potreben je dejansko denar in tega bomo potem lahko bolj učinkovito uporabili kot do sedaj. To je bilo sedaj zadnje vprašanje na seznamu in beseda je vaša. Naj začnem z vašo zadnjo eh, pripombo. Rad bi povedal, da sem hvaležen za vašo podporo. Mi imamo enako mnenje, ko gre za to vprašanje. Vprašali ste tudi, koliko denarja je potrebnega. Mislim, da nikoli ne bomo v stanju podati uh, zelo točno oceno. Ljudje se vse čas premikajo. Leto je tudi leto človeške mobilnosti v Evropi in vsaka država članica podaja svoje lasne ocene v zvezi s tem, Mislim pa, da so te ocene potrebne, torej treba je oceniti, kako uh, se ljudje premikajo po EU. Rad bi se odzval na besede gospe Ajale Sender v zvezi s Turčijo. Bil sem zelo vključen v pogajanja s Turčijo. V mojem portfelju je tudi liberalizacija vizumskega režima. Nekaj bi rad povedal, kar je povsem politično. Uh, na začetku sem moral odgovoriti na vprašanje, ali e, sploh potrebujemo Turčijo ali ne. In odgovor je bil, da potrebujemo sodelovanje s Turčijo. Zaenkrat eh, dogovor med EU in Turčijo deluje. Eh, to pravzaprav ni dogovor, ni sporazum, ampak je izjava. Ampak ta izjava je bila spoštovana. Deset tisoč ljudi je lani prečkalo Egejsko morje vsak dan zdaj približno 100. Imamo tudi politične izjave, ki pa nažalost škodijo širši sliki odnosov med Evropsko unijo in Turčijo. Večkrat sem rekel, da moramo končati s to diplomacijo izjav, moramo se držati vsebine našega dogovora. Zavedate se, da in poznate zadnje izjave, ki jih je podal za tisk predsednik Erdogan pred kratkim. Mislim pa, da moramo na stvari pogledati širše. Turčija eh, izkorišča zdaj to izjavo zato, da spodbuja svojo politično agendo v odnosu do Evrope. Eh, moram pa biti jasen, Turčijo potrebujemo, vsa sredstva bomo uporabili, da Turčija ostane z nami, mi kot Evropska unija pa ne želimo zmanjšati naših osnovnih načel in standardov, ne želimo jih spustiti, predvsem, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Mislim, da bodo Turki to razumeli. Upam, da bodo z nami sodelovali še naprej, glede na geopolitične napetosti v regiji. Eh, sam vidim samo eno pot za Turčijo, namreč, da se približa Evropi. Ta eh, tragična situacija je katalizator za Turčijo in Evropsko unijo, da še tesneje sodelujeta. No, naj zaključim. Še naprej bomo delali eh, na tem področju in če se bo kaj zgodilo in če ta izjava, ta dogovor ne bo več deloval, eh, zato ne bo možno kriviti Evrope. Kar pa se tiče tih otapcev, oni zelo učinkovito delujejo. Žal mi je, da moram to reči, ampak to je zelo uh, učinkovit in uspešen poslovni model. Vemo, kje so in mislim, da v sodelovanju s Turčjo lahko zatremo uh, te mreže tih otapcev. Tih otapci so pa tudi zelo predkani. Začeli so uh, preusmerjati svoje tokove. Uh, Mogoče je to ena od razlag, zakaj so številke padle, eh, številke prečkanja Egejskega morja, ampak eh, zdaj obstaja velik pritisk na Bolgarijo. Tam je prišlo do spopadov prejšnji teden. Bolgarija je tudi bila država, ki ni bila dobro pripravljena eh, za reševanje takega vprašanja. To je bilo v Grčiji, Italiji, Eh, pred nekaj leti je bilo to omejeno na področje Grčije, zdaj je postal to vse evropski problem. In del odziva je tudi, kako eh, upravljati ta vprašanja. Tukaj lahko povem, da bomo s Turčijo še naprej sodelovali. Mm, kar se tiče Italije, mogoče potrebujete malo več informacij v zvezi s tem. Tisti, ki pridejo v Italijo, oziroma prek Italije, so predvsem nezakoniti priseljenci. To niso prosilci za azil in zato bi morali vzpostaviti žariščne točke že od vsega začetka. Zdaj jih imamo v Grčiji in Italiji in eh, te točke so tudi povsem operativne. To, kar bom zdaj povedal, pa je naslednje. Tokovi v Evropo prek Italije se niso pojavili zaradi eh, dogovora s Turčijo. Eh, situacijo poznamo bolje in vemo, da temu ni tako. Kar pa se tiče srednjeročnih in dolgoročnih potreb, naše prioritete vsi dobro poznate. Na podlagi nacionalnih programov bomo še naprej izvajali svojo agendo mladoletni brez spremstva so najranljivejša skupina. Najranljivejši med vsemi temi obupanimi ljudmi, ki tvegajo življenje eh, in prečkajo more, zato da bi prišli v Evropo. Mladoletni brez spremstva so torej na vrhu naše listice prioritet. Še naprej bomo delali na tem. Eh, številka je nažalost zelo, zelo velika teh eh, mladih je res ogromno. Gospa Gresle, strinjam se z vami. Poznate našo politiko v odnosu do tretjih držav. Mi skušamo eh, podajati in vključevati tudi določene spodbude. Želimo biti partner tretjim državam. Ne samo, ko gre za porabo denarja, brez strategije, pred kratkim smo sprejeli kompaktne partnerske programe. Z veliko izmed teh partnerskih držav sodelujemo z afriškimi državami, pa tudi z državami, eh, kot je Pakistan in pa kot so druge države v regiji. Želim povedati še enkrat, sam sem bil tam, skušal sem se pogajati z njimi, to sploh ni bilo lahko. Politično gledano, pa lahko povem, da če bo potrebno, bomo uporabili tudi pogojevanje. Plačujemo veliko denarja. Smo glavni donator pri podpori tem državam za razvoj. Želimo, da te države postanejo bolj demokratične. Želimo, da gredo po poti napredka. Ampak eh, te države morajo tudi razumeti, da ko jih prosimo za sodelovanje, za to, da bomo skupaj upravljali nezakonito priseljevanje, morajo dokazati, da si tega res želijo in da to potem tudi storijo. Pred nekaj meseci sem bil v Pakistanu. Pakistan ne želi nazaj sprejeti svojih državljanov. In 100 eh, tisoč jih je, oziroma pre, veliko število jih je v Evropi, pretvarjajo se, da niso pakistanci. Eh, morajo pa se vrniti v svojo domovino. Sam sem dobil v Pakistanu veliko obljub. E, imel sem vtis, da Pakistan želi sodelovati z nami. Ampak ko smo o, eh, želeli organizirati prvo operacijo vračanja, nekaj minut preden je letalo vzletelo, pa so nas Pakistanci ustavili. E, našli so neke birokratske e, neumne argumente, zato da se tega vračanja ne izvede. E, zdaj spet sodelujejo, prav tako sodelujemo z Marokom in drugimi državami v regiji. Na začetku sem povedal, da ne gre za lahko vprašanje. Evropa sploh ni bila pripravljena. Države v Evropi so že prej imele izkušnje s priseljevanjem, naprimer Nemčija, pa tudi druge, ampak večina evropskih držav, sploh ni imelo izkušenj. Eh, te države so izvažale migrante, niso pa bile pripravljene oziroma niso bile navajene sprejemati migrantov. Po drugi svetovni eh, vojni in v sovjetskih časih je obstajalo priseljevanje, tega ne smemo pozabiti. Države so eh, izgubile številne ljudi, ker so ti zaradi sovjetske represije zapustili eh, državo. 500 tisoč mačarov je eh, po letu 68 zapustilo Mačarsko in prišlo v Zahodno Evropo. Omenjam Mačarsko zaradi stališča mačarske vlade. Ampak Zdaj v zadnjem času na srečo prevladujejo tam eh, drugačne misli, torej mogoče se bodo stvari vendarle spremenile. Vendar pa bo vprašanje priseljevanja z nami eh, še vsaj desetletje ali dve in eh, to zdaj je obdobje človeške mobilnosti, zato moramo to temo preseliti na globalno raven. Mm, generalna skupščina eh, Združenih narodov naj bi tudi to obravnavala in to je bila pobuda Evropske unije. Mislim, da moramo biti bolje pripravljeni, države članice moramo pripraviti, kajti države, številne države niso imele nobene ideje o tem, pripraviti treba politike in vedeti moramo, da se moramo odzivati in uh, sprejemati pobude kot evropejci. Uh, da bomo to dosegli, eh, je seveda treba eh, računati tudi na izdatke. Povsod je zraven tudi denar. Naj povem, da je DG Home eh, opravil zelo dobro delo. Mi smo odgovorni za politične odločitve, države članice pa za izvajanje. Denar, ki ga porabljamo, pa je vsekakor eh, dobro uporabljen, to vam lahko zagotovim. In s tem pokrivamo naše, eh, eh, naša politična in pa tudi človeška prizadevanja. Mislim, da nam že zmanjkuje časa, zato bi se vam rad vsem zahvalil za vašo zavezanost zdravemu finančnemu upravljanju tukaj se z vami povsem strinjam in bom z vami vedno sodeloval, sem vam tudi vedno na voljo. Kadarkoli boste eh, mislili, da je za vas koristno, eh, bom prišel sem. Za nas je tako sodelovanje vedno koristno. Eh, skušal bom zagotoviti vse podrobnosti, ki jih potrebujete. Govoril bom o eh, tem, kaj počnemo, kako počnemo, eh, kaj še potrebujemo za to, da bomo naše politike dobro izvajali. In ker sem tu s prijateljem, uh, uh, gospodom Rutejem, bi ga rad tudi pohvalil za njegova osebna prizadevanja. V zadnjih dveh letih je opravil fantastično delo. Še enkrat bi rad ponovil, da je bil on moj mentor na začetku, ko sem uh, prišel sem. Zdaj pa postajam eden od najbolj izkušenih politikov eh, za migracije na svetu. Nisem samo varuh pogodb, ampak eh, tudi profesionalec za migracije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod, eh, bi lahko gospod Rute povedal še nekaj podrobnosti? Uh, uh, uh, Gospa predsednica, gre za pomoč v sili. Naj odgovorim na vprašanje gospe Ajale Sender. V obdobju 2014-2016 eh, smo predvideli za pomoč v sili 262 milijonov evrov za 14 držav članic. V GD sem organiziral posebno strukturo, na katero se obračajo države članice. Imamo odbor, ki mi svetuje in deluje vsega eh, samostojno mi pove, ali je mogoče dajati tako pomoč. E, bistveno več e, e, zaprosili je bilo kot za 262 milijonov podrobnosti, pač ne bi navajal. Denar smo porabljali v kontekstu migracij, naprimer Belg Bolgarija, potem sprejemni centri, obnove, Eh, centrov, nadzor meja, oprema za nadzor meja, mobilna oprema. Vse to eh, so stvari, za katere smo uporabljali ta sredstva. Vedno smo se spraševali, ali gre za eh, ukrepanje v sili in ali se denar in oprema dejansko uporabljata za ta primer v sili ali pa bolj sredne in dolgoročno. Hvala lepa za ta dodatno informacijo in poročevali so bi zadnjo besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat eh, hvala lepa komisarju Avramopolosu in generalnemu direktorju Riteju. Eh, gospod komisar, pravite, da nismo bili pripravljeni. 2015 eh, 15. leta. No, beg in migracije ne obstajajo šele od leta 2015. To je globalni problem že leta in leta in konflikte pred našimi vrati in malo dlje so tudi že starejše od dveh, treh let. Problem, ki se je tu pojavil, je bil v tem, da imamo skupno uh, obrambno zunanjo politiko v naši eh, pogodbi, pa ste to še vedno eh, obravnavali v okviru medvladne metode in pogodbe Dublin, Schengen niso bili zadostna podlaga za skupno ukrepanje sploh nismo govorili o obrambi pred terorizmom. Kako je mogoče, da so se teroristi nemoteno gibali med Francijo, Nemčijo, Belgijo, kupovali orožje in potem izvajali svoja dejanja, ne da bi mi jih lahko ustavili? vi kot institucija, komisija in kot mi kot parlament eh, moramo zahtevati več od držav članic. Kako je potem s temi sredstvi, naprimer sklad za eh, pomoč beguncem v Turčiji ali pa eh, Frequent Trust Fund, ali so države članice uplačale v ta sklad, kako je s harmonizacijo asilnega prava in tako naprej. Potem omenili ste temo solidarnosti. Mala Estonija je izpolnila uh, vse zahteve, je sprejela svoj kontingent eh, beguncev, niso jih pa mogli privezati. Čez čas so izginili, ker niso hoteli ostati v Estoniji. Kako potem to deluje med državami? Ali je pretok eh, informacij med državami boljši, ali so vzpostavljeni mehanizmi. Potem pa poraba sredstev. E, večina sredstev prihaja iz GD NIR ali pa DEFKO. Vi imate politično odgovornost, predsednica prekinja. Torej vidim, da je vključenih veliko partnerjev ki so tudi pogodbeno vezani. Eh, kvote izplačil 2015 so bile bistveno pod predvidenim. Ali eh, niste mogli izpolniti pogodbenih obvez, ta vprašanja ostajajo in s temi se bomo skupaj morali ukvarjati. Gospod komisar, hvala lepa za pogovor. Bojim se, da se bomo ponovno videli, ker nas vse to zanima, pa zadeva tudi naša volilna okrožja. Eh, hvala lepa za vaš angažma, za solidarnost eh, in tu se vam pridružujemo. Menimo, da je to preizkus eh, za Evropsko unijo in v lastnem interesu vam želimo veliko uspeha. Eh, hvala lepa za pogovor, za pripravo, za odgovore na vprašanja in obljubljam vam, da se bomo naslednje leto spet videli in upam, da bo takrat eh, situacija bolj umirjena. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, Evropsko, Evropsko računsko sodišče, letni program, pogovor s predsednikom in če eh, ne bomo dobili eh, višjih temperatur v prostoru, bom končala ta sestanek. Tukaj je ledeno mrzlo in nisem pripravljena zmrzovati še naslednjo točko in potem bomo pa nehali, če se situacija ne izboljša. da sve. Ja, herzlich willkommen. Prisrčno dobrodošli, gospod predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus Heiner Lene. Eh, tu gre za predstavitev letnega programa in beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, eh, poslanke in poslanci. Na kratko, domnevam, eh, da ste prejeli besedilo, z našimi sklepi v zvezi z letnim programom za leto 2017. Zaradi tega mi ni treba sedaj omenjati podrobnosti. Rad bi povedal nekaj načelnih stvari. Kot veste, eh, smo neodvisni in sami izbiramo eh, metode preverjanja in teme. Eh, vendar ehm, zato smo tudi odgovorni in moramo biti eh, skrbni. Mi imamo omejene vire in te moramo učinkovito uporabljati in zaradi tega se soočamo s težavnostjo izbire. Evropsko računsko sodišče načrtuje tako, da se opira na izkušnje sodelavcev, izzivov, analizo tveganja, pa tudi na dialog z našimi deležniki in tudi z Evropskim parlamentom. Rezultat tega procesa vam bom danes predstavil. Dogovorili smo se glede prednostnih tem, za katere bomo naslednje leto pripravili poročila in začeli nove revizije. Torej načrtujemo uh, dokončanje oziroma odpiranje 50 posebnih poročil. Naj vam navedem nekaj primerov. Na področju energije in podnebne spremembe, bomo imeli uh, pregled eh, in začeli uh, bomo preverjanje fotovoltaičnih objektov in parkov veternic. Poleg tega bomo tudi preverjali temo carinske uprave in svobodni pretok blaga v EA. Poleg tega bomo začeli tudi revizijo o prostem pretoku strokovnih sil. Uh, tudi eh, finančno in gospodarsko upravljanje eh, bo pokrito eh, v poročilu o postopku pri makroekonomskem neravnovesju oziroma makro, postopek za makroekonomsko neravnovesje pa tudi s preverjanjem in revizijo v zvezi z enotnim odborom za reševanje. Poleg tega bomo tudi Eh, se ukvarjali z eh, doseganjem gospodarske rasti in ustvarjanjem delovnih mest z investicijami. Imeli bomo poročilo o temi brezposelnost mladih in EFSI. Eh, tema boj proti revščini in socialni izključitvi je tudi zelo pomembna. Potem se bomo ukvarjali s temo migracija, integracija in evropska varnost. Med drugim pripravljamo tudi temo žarične točke za begunce in pripravljamo novo revizijo sredstva, kohezijskega sklada za integracijo beguncev in migrantov. Poleg tega pre, bomo tudi eh, pregledali eh, naprimer Evropsko eh, sodišče, kot tudi eh, nepremenšinsko politiko evropskih organov. Tu imamo zelo široko eh, tematsko eh, paleto in mi pri, upoštevamo seveda tudi eh, stvari, eh, ki jih eh, predlagate vi, naprimer cost benefit in governance v OLAF-u, to bo prioriteta 2007, potem reforma evropskih kadrovskih predpisov. Tu smo nekaj časa bili eh, zelo počasni, sedaj se približujemo večletnemu finančnemu okviru in ker je ta tema tudi v okviru tega eh, okvira zelo pomembna, smo menili, da je prišel čas, da se ukvarjamo s to pomembno temo. Tako kot Evropsko sodišče sodi to, Eh, med tiste eh, točke, ki so igrale pomembno vlogo v tem odboru. Veseli smo, da lahko vam in eh, državljanom pač ponujamo te teme. E, upoštevamo torej predloge iz tega odbora in iz drugih odborov. Podrobnosti e, v zvezi s navedenimi primeri. E, so v predloženem letnem programu. E, poleg tega bomo e, e, izdajali letna poročila z izjavami o zanesljivosti. Poleg tega obstaja vedno fleksibilnost pri izvajanju nujnih revizij. To bomo tudi interno še izdajali. Eh, obdelali, mi bomo torej določali prednostne naloge in nujne stvari bomo obravnavali prednostno. In tisto, kar je manj pereče in nujno, se bo pač zavleklo za nekaj mesecev. Za zakonec želim povedati, da je leto 2017 posebno leto, kajti to je zadnje leto naše dosedanje strategije 2013-2017, to pomeni, da pripravljamo strategijo za naslednja leta in odbor KONT in tudi druge odbore eh, bomo v začetku leta 2017 konsultirali strategijo, bomo spremeli, sprejeli v sredini 2017 in rezultat bomo predstavili jeseni 2017 tukaj. To so informacije, ki sem hotel dati v vodoma. Sedaj pa sem na voljo za vprašanja in eh, eh, pričakujem vaše reakcije. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Danes imamo naenkrat Božič in veliko noč, ker bomo obravnavali tolikšne teme, ki smo jih toliko časa zahtevali. Torej, eh, omenjali ste kadrovske predpise. Eh, Najraje eh, bi vas objela zaradi tega. Eh, in tu so problemi seveda pri začetnih eh, plačah, eh, eh, določene težave ne zadevajo generacije, ki je na sredini. Torej, tudi pregled pri Olafu je za nas zelo pomemben, ker tam stvari ne delujejo tako, kot bi morale tudi Evropsko sodišče je pravzaprav eh, pomembno, s tem zapirate neko vrzel. Zelo smo hvaležni za to in to tudi cenimo. Včeraj smo imeli študijo o financiranju nevladnih organizacij in ugotovili smo, da eh, veliko denarja eh, porabljamo preko nevladnih organizacij, o katerih nimamo dobrih informacij. In tudi tu bi bilo treba stvari pregledati. Kako je z denarjem, ki ga porabljamo preko nevladnih organizacij in kaj dobivamo za naš eh, denar? Torej, tu imamo zelo malo upogleda in zaradi tega priporočam študijo od včeraj. Kolega Liberacki je naslednji, prosim. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezesie, z dużą... Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, gospod eh, predsednik sodišča. Zelo se strinjam z vašimi temami. To je že cela tema. Tu v odboru pa ugotavljamo, da Evropski svet ne sodeluje. Kako bi z njimi lahko sodelovali? Kaj lahko tu računsko sodišče stori? ta del Evropske unije je brez kontrole. Ali to dovoljeno? To vprašanje sem hotel zastaviti. Potem pa še druga tema. Tu gre za nevladne organizacije. Gospa Gresle je to omenila eh, tudi z International Transparency. Eh, torej, tema eh, preglednosti je zelo pomembna. Eh, mislim, da bi se morali s tem tudi mi ukvarjati. Tudi pozdravljam vas v vaši novi funkciji. Govorili smo ob eh, kosilu. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Nihče več se ni prijavil k besedi, torej beseda je vaša. Hvala lepa. Zastavili ste tri vprašanja. Prvo zadeva nevladne organizacije. Eh, delamo poročila o učinkovitosti in eh, računsko sodišče še danes preverja delovanje nevladnih organizacij. Iz eh, lastnega časa v tretjem senatu vem, da smo preverjali poročila z področja razvojne pomoči in tu je vedno šlo tudi za denar, ki smo ga dali na voljo nevladnim organizacijam. Naj spomnim na poročilo, ki sem ga jaz eh, pripravil o boju zopar mučenje in smrtno kazen. Eh, tu je bilo veliko denarja eh, nakazanega nevladnim organizacijam. Nismo pa nikoli pravzaprav naredili celotnega pregleda nad ravnanjem z nevladnimi organizacijami. Če vi to želite, če bi to izrazili v eh, konferenci predsednikov odborov, bomo seveda razmisliti o tem, kako bi to lahko izvedli. Ta tema je tako obširna, tu ne moremo imeti eh, eh, samo navadno poročilo. Tu bi imeli eh, najprej paro, panoramski pregled. In uh, sedaj se seveda ne morem še zavezati, vendar razmislili bomo o tem. Gospod Liberacki, ko se v okviru letnega poročila opravljajo revizije, je tako, da uh, pregledamo, revidiramo vse institucije, parlament eh, in tudi svet. Tudi svet ni povsem brez nadzora. Včasih torej pregledamo, kaj počne svet. Glede postopka razrešnice, tu seveda poznam probleme med eh, parlamentom in svetom. Tu računsko sodišče ne more ničesar storiti to je eh, vprašanje, ki ga mora urediti parlament s drugimi institucijami. Eh, jaz eh, ne morem vplivati na to, računsko sodišče ne more vplivati na to, mi svet obravnavamo tako kot druge institucije. Potem pa tema preglednost, tudi v okviru mnenja EFSI smo govorili o tem, in tudi pri večletnem eh, finančnem okviru in mnenju o tem je to če dalje bolj pomembno. Po našem mnenju, ne povem drugače, sicer imamo lahko razumevanje za ustvarjanje novih finančnih eh, instrument, podatkov spričo togosti proračunske strukture v EU. Ne smemo pa pozabiti, da moramo eh, stalno skrbeti za ponovno vzpostavljanje preglednosti transporta in razprava o uh, večletnem finančnem uh, okviru je ključnega pomena in eh, pri srednjeročnem pregledu eh, smo eh, opozorili na to, to ni nedopustna prognoza. V prihodnje, ko se bomo ukvarjali s finančnimi instrumenti, bomo vedno znova opozarjali na ta problem kolegica Ivanova je v Luksemburgu to imela tudi za svojo centralno temo. Mi lahko torej opozorimo na to, da potrebujemo to preglednost. Tu gre seveda vedno za odločitev zakonodajalca, se pravi komisije, parlamenta in sveta. Na koncu morajo poskrbeti za to, da je zagotovljena preglednost, da so razmere čim bolj transparentne in tudi v okviru večletnega finančnega okvira moramo razpravljati o strukturah evropskih proračunov. po katerih taka usporedna financiranja ne bi bila več potrebna. Hvala lepa. Hvala. Glede preglednosti. E, torej, tu gre za odstranitev vrzeli pri odgovornosti To je pomembno in to moramo vzeti na znanje. Mi vidimo, kakšne so posledice, eh, če ni zagotovljena odgovornost nekomu. Eh, in eh, v takih primerih prihaja do škandalov, ki mečejo slabo luč na EU. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za sprejem v Luksemburgu. Mislim, da smo imeli zelo dobro in plodno srečanje in zaradi tega se veselimo nadaljevanja sodelovanja. Nišče več se ne prijavlja k besedi in eh, mislim, da je to tudi znak zaupanja, da eh, vas. Eh, da se od vas poslavljamo tako hitro. Kolegica Jala Sender. Oprostite, morala sem zapustiti dvorano uh, zaradi zdravstvenega problema in nisem. Uh, mogla prej spregovoriti. Rada bi tudi sama v imenu skupine čestitala eh, in se zahvalila za to odkrito razpravo, ki smo jo imeli v Luksemburgu na računskem sodišču. Gospodu Leneju želim povedati eh, tudi to, da če kadarkoli pride do kakšnega majhnega elementa, ki bi kazal na konflikt interesov, da torej Eh, želimo zagotovilo strani računskega sodišča, da ni eh, tukaj pod vprašaj postavljena verodostojnost sodišča ali pa eh, resničnost in pravilnost poročil. Samo ta majhen element sem želela pokomentirati. Hvala. Kolegica Vama. Kolega Sarvama. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Opravečujem se, ker sem eh, zamudil zaradi potovanja eh, v imenu skupine ELS. Pozdravljam letni program dela. Samo eno stvar bi rad povedal v zvezi s tem. Nekateri ljudje se čudijo zaradi velikega števila posebnih poročil jaz pa gledam na stvar takole. Tu ne gre za število, temveč za to, kar počnete znotraj poročil, kako se osredotočate na določene stvari. Morda bi se bilo treba bolj osredotočati na vsebine in na našte bilo. Torej, glede tega sem optimističen. Mi v ELS smo realistični in imamo velika pričakovanja od prihodnjega leta. Hvala lepa. Ja, Jane. Ja. Eh, hvala lepa za vprašanje in tudi za pohvalo vnaprej glede teme, ki jo omenja gospa Ajala Sender. Eh, o tem smo govorili tudi na skupnem srečanju v Luksemburgu. Mislim, da potrebujemo stalen dialog, stalno komunikacijo, da od samega začetka preprečimo nesporazume. To smo razumeli, zato bomo skrbeli. Glede posebnih poročil. V, eh, če si ogledamo zadnja leta, smo eh, pripravljali na leto 25 do 40 posebnih eh, poročil. Po mojem mnenju je to primerno število, to ni preveč. Če to eh, primerjam z nacionalnimi računskimi sodišči, smo še vedno zelo skromni. In od posebnih poročil pa moramo vedeti, da so namenjeni vsem deležnikom, eh, Evropskemu parlamentu in sicer parlamentu kot celoti, ker se ukvarjajo z različnimi vprašanji, ne zgolj s proračunom in nadzorom proračuna, temveč tudi z vprašanjem zakonodaje. In 40 posebnih poročil smo imeli lani in če pogledamo, koliko je odborov, je 1,5 poročil na odbor. To ni preveč in mislim, da se moramo še naprej gibati v tem okviru in eh, število mora biti torej tako, da smo mu kos, o čemer razmišljamo in kar bo igralo vlogo v strategiji po letu 2017, je naslednje. Želim, da se bolj osredotočamo. Želimo specialne revizije, hitre, eh, kratke revizije, se pravi skrajšani čas, manj tehničnih eh, eh ukrepov. Zato bi bilo tudi eh, poročilo bolj aktualno. Eh, februarja naslednje leto bom šel na konferenco predsednikov odborov in prosil bom predsednike naj eh, predlagajo teme in potem bomo pripravili letni program dela za leto 2018. 50 do 60 odstotkov tem bomo pač pripravili. To pomeni, da se bodo mnoga ta poročila dokončala, ko bodo eh, funkcijo prevzeli že naslednji eh, predsedniki odborov in zaradi tega želimo hitre pos, hitra posebna eh, poročila, eh, quick special audits, eh, ki bi bila bolj aktualna in na ta način bi se približali ciljem finančne uredbe. Pri posebnih poročilih je predvidenih 13 mesecev, sedaj dosegamo 17-18 mesecev. Tu je bolje kot prej, vendar še vedno ne zadošča. Eh, za nas eh, velja, da še delamo na tem. V naslednjih mesecih in letih eh, bom prav gotovo tu še poročal o uspehih. Mislim, da sem odgovoril na vprašanja. Hvala lepa, da se zauzemate za to, da boste to uresničili. Hvaležni smo za to. Nič ne pomaga, da dobivamo dobra spoznanja, če prihajajo leta prepozno. Dobro je, da zakonodajo še naprej spemljate načrte. To je zelo pomembno. Imamo ambiciozen načrt in eh, vsak dan, ki ga prihranimo, je koristen. Se pravi, vaša priporočila morajo biti eh, na samem začetku poročil, ker pač eh, se hitro potem odkrije, kaj ste odkrili. Torej, če se ne vidimo več, vam želim prijeten eh, adventni čas, eh, vesel Božič eh, in mi nadaljujemo s posebnimi poročili. Sedaj pa kolegica Ivanova, ki bo govorila o, o, o eh, izobraževanju. Dobrodošli. Torej, sedaj smo prišli do desete točke na dnevnem redu. Tu gre posebno poročilo 16 eh, iz leta 2016 eh, za področje izobraževanja, torej cilji EU za področje izobraževanja. Kolegica Pitara je povabila obiskovalce, ki jih eh, pozdravljam, lepo, da ste tukaj. Moja polščina je tako slaba, da si ne upam eh, pozdravljati v polščini. Torej besedo dajem kolegici Ivanovi. Poročevalec prihaja eh, sem. Eh, torej beseda je vaša. Prosim. Hvala, gospa predsednica. Eh, torej, vedno rada pridem na sejo vašega odbora, drage poslanke poslanke in poslanci, hvala za fleksibilnost in za možnost, da lahko predstavim poročilo um, za področje izobraževanja. Želim predvsem eh, opozoriti tudi na koristen delovni dokument, ki ga je pripravil gospod Bom. Uh, Kako smo torej izvedli revizijo te pomembne točke v računskem sodišču? Eno od načel Evropske unije je dostop do izobraževanja. In v tem kontekstu je treba pomagati državam članicam, ki imajo seveda izključno pristojnost na področju izobraževanja. In to se kaže tudi v zniskih, ki jih namenjajo države članice izobraževanju. Po podatkih Eurostata je nacionalni prispevek izobraževanju med 2007 in 2011 bil 3200 milijard evrov. EU prispevek k temu je razmeroma omejen v odstotkih, ampak kljub temu v absolutnih številkah visok, kajti 33,7 milijarde evrov je bilo namenjenih temu področju v tem obdobju in alokacije 2014-2020 so 27,1 milijarde evrov. Torej, izobraževanje je seveda zelo široko, široko področje in mi smo se omejili na tiste cilje, ki jih financiramo iz naših skladov. In sicer so to predvsem um, um, izobraževanje in usposabljanje 2020 in um, strategija EU do leta 2020. Torej, treba je bilo oceniti, ali je bil prispevek EU učinkovit pri doseganju ciljev na področju izobraževanja. Da bi to storili, smo si ogledali, ali so izobraževalni cilji bili um, ustrezno zastavljeni in ali je komisija podpirala države članice pri um, doseganju ciljev um, v naslednjem obdobju. Torej, šlo je za 37 operativnih programov 2017-2013, 15 eh, držav članic jih je izvajalo, 83,3 odstotka vseh um, dodelitev iz ustreznega sklada je bilo namenjeno temu. Um, bilo je osem operativnih programov in partnerskih sporazumov. Osredotočili smo se predvsem na pet držav, Nemčijo, Francijo, Italijo, Portugalsko in Romunijo obiskali smo tri eh, projekte iz obdobja 2013 v vseh petih državah, ki sem jih omenila za vsega skupaj 15 projektov. Ti projekti so bili predlagani strani držav članic kot primiri najboljše prakse. Naša skupnja na skupen zaključek je, da so v operativnih programih in projektih ciljih ustrezno zastavljeni, vendar ugotavljamo določene pomankljivosti, predvsem kar zadeva spremljanje uspešnosti. 2007-2013 to obdobje, torej cilji izobraževanja so omenjeni v teh um, operativnih programih, vendar logika tega ni bila vedno zelo jasna. Um, orodja za odpravljanje oceno kazalnikov in ciljev niso bila vedno primirna. Pri večini operativnih programov ni jasne povezave med cilji in dodeljenimi sredstvi. Predvsem, ko prihaja do sprememb programov, uspešnost je tudi nekaj, česar ni mogoče sistematično dokazovati pri teh projektih zaradi ne zadostne uporabe kazalnikov uspešnosti. 2014-2020 za to obdobje pa smo identificirali določene izboljšave v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Videli smo, da komisija pomaga državam članicam pri pripravi operativnih programov in operativni programi so bili tudi skladni s cilji. Um, EU um, in s cilji prispevkov EU um, torej izboljšano je tudi spremljanje teh programov, vendar nimamo še jasnih zahtev glede um, rezultatov za vsako obdobje. In e, Razen tega smo ugotovili določene težave pri povezovanju izobraževalnih ukrepov z uh, um, možnostmi zaposlovanja. Pripravili smo štiri priporočila um, in sicer gre za specifikacijo uh, kazalnikov glede rezultatov. Treba je za vsako prioriteto pri investicijah določiti tak cilj in tak rezultat. Uh, spodbujamo komisijo, da vzpostavi jasno povezavo med prioritetami investicij in eh, indikatorji rezultatov in da se zagotovi, da tudi države članice um, razložijo, če pride do sprememb programov. Razen tega je treba zagotoviti, da obstaja povezava med izbranim projektom in doseganjem ciljev EU, Eh, ki so zapisani v operativnih programih in da se uporabijo kazalniki za dokaz uspešnosti teh projektov. Upam, da so ti zaključki in priporočila um, koristni tudi za vas in da bodo prispevali k boljšemu upravljanju takih pobud v prihodnosti. Veselim se plodne razprave in še enkrat hvala tudi poročevalcu za uh, odlično opravljeno delo vprašala. In poročevalec dobi takoj besedo. Yeah, yeah, uh, Derek, hvala, gospa predsednica. Prišel sem ravno v zadnjem trenutku, kajti srečal sem se ravno. Um, s komisarjem, kjer smo se pogovarjali o nadaljnih, o drugih temah v zvezi z razvojem, torej ravno pravočasno sem še prešel v dvorano. In to je bilo na vsak način zelo pomembno. Zelo um, rad sem prisluhnil gospi Ivanovi. Um, Ko sem eh, prebral naslov tega poročila, se mi je zdelo malo čudno. Za računsko sodišče izobraževanje je v pristojnosti držav članic in um, države članice želijo ohraniti to pristojnost, ampak eh, seveda imamo program EU 2020 in komisija je pri tem določila določene cilje tudi za področje izobraževanja in zato imamo pred sabo to poročilo in to um, določa tudi okvir tega poročila. Strinjam se skoraj z vsemi ugotovitvami, ki smo jih ravno kar slišali in ki jih podaja računsko sodišče. Tu imamo isti problem kot v preteklosti. Um, določen napredek je bil storjen pri doseganju ciljev za izobraževanje, ampak pogosto je težko vzpostaviti povezavo med um, Eh, med eh, sredstvi iz skladov EU in napredki pri izobraževanju. To je bilo že v preteklosti, tako ko smo govorili o pomoči mladim, starejšim ljudem iz skladov ESF, potem tudi pomoč ženskam. Vidno je ta razprava bila, pomim, eh, bila podobna. Ta povezava med ESF-om in izboljšavami, do katerih je prišlo. Torej, to poročilo je dobro, mislim, da ni zelo kontroverzno, in tudi tu je dobro, ne potrebujemo vedno kontrovers. <clears throat> Pozdravljam dejstvo, da je komisija sprejela vsa priporočila, ki jih daje računsko e, sodišče. Jaz sem podal nekaj pri pomp glede izboljšanja, izboljšanja upravljanja sredstev. Um, gre predvsem za okvir smotrnosti, potem tudi um, za uporabo ustreznih kazalnikov, ampak to se pravzaprav tudi pričakuje v poročilu, kakršno je to. Treba je predvsem povdariti pomin tega, da se zagotovi učinkovito izvajanje programov. To, kar je zapisano v strategiji 2020, eh, mora vplivati na to, da bo manj eh, šolarjev eh, predčasno, naprimer, zapustilo šolanje in tako naprej. In v prihodnosti moramo predvsem najti povezavo med denarjem, ki se porabi, in eh, cilji, ki naj bi jih dosegli. Ti kolegin Labajovo. Kolegica Nabajova, prosim. Hvala, gospa predsednica. Gospa Iljena, kolegice in kolegi, hvala najprej za to poročilo. Mislim, da s tem eh, res dokazujemo to, eh, um, o čemer smo se pogovarjali tudi s predsednikom računskega sodišča, govorimo o konkretnih projektih in uspešnosti in rezultatih. In to je pomemben dokument tudi za prihodnost Evrope, kajti govorimo o mladi generaciji in o tem, kaj naj bi storili bolje za nje. Danes po. Pozneje bom pripravila pri tudi, bom predstavila poročilo o misiji v Siciliji Ehm, na Siciliji v Italiji septembra tega leta in tam smo videli sinergijo med ESF-om in pobudo za zaposlovanje mladih in jamstvom za mlade. In to želim povdariti, kajti vidno sem eh, rekla, da je pomembno se osredotočiti na rezultate in učinkovitost, kar pa zadeva izobraževanje, pa gre še za en cilj, ki ga moramo upoštevati in sicer sinergija med različnimi programi ESF, um, um, pobuda za zaposlovanje mladih in jamstva za mlada. Jaz bom um, podala tudi še nekaj predlogov sprememb za poročilo, da bi našli boljše strategije. V Italiji smo namreč videli, da različni operativni programi izvajajo te eh, projekte, um, torej, da imamo na eni strani centralno upravljanje in tudi regionalno upravljanje. In to je zelo kompleksno in to je težko spremljati. In zato mislim, da moramo povezati izobraževanje z pobudami za zaposlovanje. To je nuja. Um, torej, um, um, strategija za izobraževanje mora biti povezana z možnostjo zaposlo zaposlovanja. In to se mora pokazati tudi v številu uh, oseb, ki jih je možno zaposliti po takih programih. In kako bi lahko okrepili to povezavo med financiranjem izobraževanja in financiranjem zaposlovanja, naprimer jamstvo za mlade in za zaposlovanja, da bi tudi še izboljšali rezultate, da bi čim več mladih lahko zaposlili. V poročilu omenjate tudi na šibkosti pri spremljanju. Kakšne so konkretne pomankljivosti, kaj bi lahko storili bolje, da bi eh, to spremljanje eh, Eh, bilo bolj učinkovito z naše strani, z vaše strani in da bi uporabili pravilne kazalnike za to. Hvala za eh, dobro eh, opravljeno delo pri računskem sodišču in hvala tudi Dereku za pripravo tega poročila. Drugih prijav za razpravo ni, sedaj pa dobi besedo komisija in sicer gospa Sukova Torševa iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Hvala. Gospa predsednica, komisija pozdravlja tako poročilo računskega sodišča v zvezi z izobraževanjem in evropskimi cilji na področju izobraževanja in z financiranjem iz ESF-a in hvala tudi za poročilo parlamenta. Upoštevamo ta priporočila um, priporočila računskega sodišča in tudi tega odbora bodo podlaga za načrtovanje po letu 2020. Želim pa povedati, da res pozdravljamo dejstvo, da je poročilo računskega sodišča opozarja na napredek. Um, pri eh, obravnavanju ciljev izobraževanja EU v obdobju 2014 do 2020 v okviru socialnega sklada s tem, da se osredotočamo na rezultate. Pozdravljamo priporočila računskega sodišča in želimo um, vzpostaviti eh, povezavo med cilji in intervencijami. Vedno kjer bo to možno v teku izvajanja teh programov v tem obdobju in tudi, ko pripravljamo načrte za obdobje po 2020. Eh, sistem monitoringa um, omogoča monitoring um, rezultatov in tudi kaz kazalnikov um, učinkovitosti. In prvi podatki so bili že posredovani um, strani komisije Julija. Um, zato bo možno, da v programskem obdobju eh, vidimo tudi, eh, kakšen je učinek za zaposlovanje. Tudi če države članice niso predvidele ciljev za ta kazalnik, komisija bo zagotovila, da bo ta kazalnik vidljiv, eh, viden, torej zaposlovanje mladih. Komisija poudarja, izboljšanje eh, predvsem eh, postopka eh, nadaljnega spremljanja, kar zadeva poročanje o kazalnikih rezultatov in kar zadeva predvsem upoštevanje težišč. Kar komisija poudarja, Eh, da gre za kratkoročne in dolgoročne rezultate glede zaposlovanja mladih in komisija bo pripravila eh, informacije tudi o dolgoročnih eh, kazalnikih. Zaposlovanje, izobraževanje in povezava med tem, že ko smo pripravili program, smo mislili na to. In če bo program spremenjen, bomo na to pazili tudi v državah članicah. V naslednjem programskem obdobju želimo specificirati kazalnike za rezultate, treba je za vsako um, prioriteto investicije določiti tudi ustrezne uh, cilje in rezultate, ki si jih pričakujemo. In to je seveda povezano s kohezijsko politiko na splošno, predvsem pa tudi za načrtovanje te kohezijske politike po letu 2020. Hvala za to mnenje, ki pravzaprav ni odgovor na vprašanja, ki smo jih postavili, ampak ok. Ali želi kolegica Ivanova še enkrat besedo? Hvala vada tudi poslankam in poslancem za ekscelentna vprašanja. Mislim, da poročevalec postavlja predvsem vprašanje v zvezi z uspešnostjo Evropskega socialnega sklada na splošno, ampak če sedaj izhajam iz tega, kar je povedal gospod Von o uspešnosti ESF-a, to seveda spremljamo in sicer s tem, da pripravimo različna posebna poročila in sicer mladi zaposleni, starejši zaposleni o mikrofinanciranju, potem to posebno poročilo, ki smo ga predložili danes. Ehm, s tem, ehm, vidimo, da se je financiranje izboljšalo v primerjavi s prej, ampak seveda je težko miriti to uspešnost ESF-a. Zato pa je tudi jasna razlaga. Legalen eh, pravni okvir za prejšnji program je temeljil na zelo uskem naboru kazalnikov in to je oteževalo mirjenje eh, rezultatov. In če sedaj preidem na vprašanje gospe Jabanove o sinergijah med ESF-om, različnimi programi ESF-a, se popolnoma strinjam z vami. Spominjam se razprav pri eh, predstavitvi prvega poročila o eh, jamstvo za mlade, potem tudi o drugih poročilih v zvezi s tem, vedno vodimo isto razpravo in da zaključek je isti. Torej, te pobude niso nek splošen recept eh, in ne rešujejo problema brezposlenosti mladih na splošno, temveč potrebujemo kompleksen integriran pristop kjer se pravilno določijo cilji izobraževanja v povezavi s potrebami trg, trga in zaposlovanja. In skupaj vsi ti programi lahko pomagajo zmanjšati brezposelnost mladih. Kako naj bi strategijo za izobraževanje povezali z eh, zaposlovanjem. Eh, v našem poročilu smo temu namenili tudi eno poglavje. Eh, torej eh, treba je odpraviti to eh, neskladje med izobraževanjem in spretnostmi, ki jih zahteva eh, trg za zaposlovanje. Ampak na vsak način bomo naslednje leto pripravili tudi poročilo o zaposlovanju mladih in jamstvu za mlade in tam se bomo osredotočili na to. Govorili ste tudi o kazalnikih v zvezi z omejenim okvirom v prejšnjem obdobju je to bilo težko um, ugotoviti potrebujemo indikate, eh, kazalnike uspešnosti, ki mirijo rezultate. Kajti sedaj smo mirili predvsem naprimer število udeležencev v programu, ampak kaj to pomeni? To so ljudje, ki so se upisali v nek program, ampak kakšen je rezultat tega? Ali so jih po takem programu, po takem usposabljanju zaposlili ali ne na osnovi spretnosti, ki so jih eh, pridobili? Zato tega ni bilo možno ugotoviti, meriti. Želim pa povdariti, poudariti tudi dejstvo, da ne smemo preobremenjevati um, teh um, um, Ti, ti zadeve v zvezi s kazalniki, kajti na drugi strani gre tudi za poenostavitev, ki je pomembna in treba je najti pravo ravnovesje med eh, določenjem vedno večjega števila kazalnikov, na drugi strani pa poenostavitvijo postopkov, tako ne bomo. Um, um, um, potencijalne upravičence odvrnili od tega, da sploh zaprosijo za sredstva zaradi zapletenega postopka. V naslednjih eh, poročilih, predvsem o jamstvu za mlade, bomo eh, tudi um, vključili nekatere ugotovitve v zvezi s eh, današnjo razpravo. Hvala, s tem smo prišli do konca te točke. Um, jaz eh, bi bila zelo vesela, če bi komisija odgovarjala na vprašanja v odboru in ne, da tu preberete enostavno neka besedila, ki ste jih vnaprej pripravili. S tem smo končali točko 10 na delnem redu, 11 eh, finančni inštrumenti. To je zelo zanimivo poročilo. Um, torej izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti 2007-2013. Eh, eh, gospa Ivanova je poročevalka Evropskega računskega sodišča, poročevalec parlamenta pa je gospod Vali. Gospa Ivanova, beseda je vaša hvala. Gospa predsednica, torej veliko veselje mi je predstaviti to posebno poročilo zaradi pomina te točke in gospod Line je prejšnji teden v govoru poudaril, torej imeli smo tudi konferenco o finančnih instrumentih v Luksemburgu. Vi, gospa predsednica, ste sodelovali pri tem. Želimo, želim čestiteti gospodu Valju za celovit dokument, ki ga je pripravil na to temo. No, kako smo se odločili, da pripravimo to posebno poročilo v času proračunskih pritiskov, se želi dobiti čim več denarja iz evropskih skladov eh, in finančni instrumenti so seveda ena možnost, da se um, dopolni uporaba nepovratnih sredstev, torej gre za posojila, za jamstva. Um, za kapital, ki ga je treba tudi ustrezno vrniti. In um, proračun EU je bil povečan um, v obdobju 2007-2013 um, v primerjavi s prejšnjimi programskimi obdobji za te instrumente. Um, um, 1025 instrumentov je uporabljalo 25 od 28 držav um, <clears throat> Če to primirjamo z 1,3 milijardami fina, eh, evrov za finančne instrumente 2002-2006 in 0,6 milijarde od 1994 do 1999, potem vidimo, kako se je povečala ta vsota v različnih programskih obdobjih dodatno k 14 milijardam 2017-2013 je še 5,5 milijarde um, centralno upravljanih um, inštrumentov v državah članicah. Torej sta predvsem dve prednosti finančnih instrumentov ki jih eh, včasih primerjamo z nepravratnimi sredstvi. In sicer gre tu za finančni vzvod, za javna sredstva, torej da se mobilizira javni in zasebni kapital in možnost, da se eh, to uporablja večkrat, eh, torej narava, ponavljajoča narava. Cilj tega poročila je, da ocenimo, ali so finančni instrumenti učinkoviti mehanizem za izvrševanje proračuna EU 2007-2013 in ali je okvir, ki je bil določen, um, ustrezen. S, um, um, um, gre predvsem za um, različne, za različna politična področja, infrastrukturno, socialne zadeve in tako naprej, ki so v deljeni, um, um, deljenem upravljanju. Um, 44 um, um, teh finančnih instrumentov smo prebirili v lanskem letu. Um, torej, izvedli smo tudi pregled. Um, ähm, bieten Osten desertich ähm, organov, ki ähm, izvršujejo te finančne instrumente. In kaj so glavne pomankljivosti, ki smo jih eh, ugotovili, ki omejujejo učinkovitost finančnih instrumentov kot mehanizem za eh, povečanje eh, proračuna EU? Prvo je, eh, da številni inštrumenti um, um, da ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kaj je? Throughout this period was of course a... so, um, um, da so se v preveliki miri posluževali tega. Um, ob koncu eh, tega um, se je to izboljšalo, ampak na začetku smo opažali te eh, pomankljivosti. Predvsem uh, gre za um, Stopnjo vračanja, ki je bila 57 eh, odstotna, vendar zdelo se nam je, da je to pomembno za izvrševanje teh finančnih instrumentov, torej stopnja vračanja tega in kako učinkovito je to. Um, tako centralizirana kot tudi deljeno upravljanje ne pritegne zasebnega kapitala. Um, samo um, nekaj um, finančnih instrumentov je bilo uspešnih, kar zadeva ponavljajočo naravo se teh skladov. E, potem um, visoke so tudi pristojbine, e, takse in to se nam zdi, da je bilo više kot uh, pri centralno upravljenih e, investicijskih skladih ali zasebnih investicijskih skladih. Določene izboljšave so. Um, v naslednjem obdobju do 2020, predvsem na izkušnjah iz prejšnjega obdobja, ampak um, kljub temu določena odprta ost vprašanja ostajajo. Pripravili smo 12 priporočil um, za štiri glavne točke. Gre za velikost finančnega instrumenta v primerjavi z uh, Eh, potrebami trga, potem privlačnost, potem ponavljajoča se narava in stroškovna učinkovitost. Upam, da bo to vodilo do bolj učinkovite uporabe finančnih instrumentov in to poročilo upam, da bo eh, koristno tudi um, pri pripravi um, poročila o tem in pričakujem plodno razpravo. Hvala, to je zelo eh, poročilo polno detajlov. Čestitam vam k tem z velikim zanimanjem. Sem požrla to poročilo. In pravzaprav eh, je to hranilo, eh, torej to je bila dodatna hrana tudi za moje pridržke proti finančnim instrumentom. Mi smo že na začetku opozorili na te vrzeli in to se je potem tudi uresničilo pravzaprav je britko, če ugotoviš, da si imel prav. Predvsem, ko je prepozno, poročevalec je markovali, prosim. Si, eh, grazie, Ringra... Hvala, gospa predsednica. Eh, hvala predvsem računskemu sodišču, eh, gospi Ivanovi, za to zelo celovito delo, ki nam lahko seveda pomaga pri pripravi. Pri Ehm, in pri izvajanju parlamentarnih dejavnosti. Ehm, tako kot je povedala predsednica, smo na določene probleme opozorili že prej, ampak sedaj imamo poglobljene informacije o tem, e, tudi elemente za pripravo poročil, ki bodo bolj poglobljena, to e, bo povezano seveda z nadzorom proračuna in to bo treba v parlamentu vedno bolj upoštevati. Ampak nasplošno lahko rečem dan, so, eh, da je treba upoštevati pripombe v zvezi s temi finančnimi instrumenti. Eh, bodi si, da gre za centralno upravljanje ali deljeno, to ni pritegnilo zasebnega kapitala, ki smo si ga, kar smo si s tem pričakovali um, socialni sklad, eh, pri socialnem skladu imajo finančni instrumenti samo dva odstotka. Um, finančni instrumenti v EFSI in v socialnem skladu um, ni privedlo do tega, da bi um, se obnavljal ta denar. Um, in to je bilo tudi rečeno potem stroški, pristojbine za upravljanje so zelo visoki v eh, primerjavi s eh, denarjem, ki se ga pridobi na ta način. In to velja tako za centralno upravljanje, kot tudi za deljeno upravljanje. Eh, torej, denar, ki se uporablja na ta način, ne sme biti bolj drag kot zaseben denar. Um, in to se pogosto dogaja zaradi teh pristojbin in na to je treba ogotoviti, zakaj um, je zasebnemu sektorju, um, zakaj je zaseb, zasebni sektor v stanju, da upravlja takšne sklade stroškovno bolj učinkovito, kot če gre za centralno ali deljeno upravljanje, ko je vključena javnost. Potem potrebe trga, to ni uh, vedno pravilno ocenjeno. <clears throat> Eh, pred eh, dodeljanjem sredstev za te finančne instrumente. Včasih so potrebe trga bile um, precenjene, prekomirno ocenjene. Računsko sodišče uh, nam je posredovalo pomembne informacije v zvezi s tem, ki jih bom vključil v poročilo. Um, ključne točke tudi iz mojega poročila so naslednje. E, komisija in države članice so prevzele višja tveganja, ni pa bistvenega prispevka zasebnega sektorja, tako pri centralnem kot pri zaseb, eh, deljenem upravljanju. Torej, ti finančni instrumenti niso pritegnili zasebnega kapitala. V trenutku eh, času ekonomske krize, kjer eh, ni dovolj povpraševanja, investitor ne investira, če ne spodbudimo povpraševanja z javnim prispevkom kar je v tem zgodovinskem trenutku pomembno za Evropo. In zato se mi zdi zelo težko, da bi ponovno vzpostavili zaupanje investitorjev, čeprav Evropska centralna banka ima svoje ukrepe in čeprav um, um, so nizke cene nafte, ampak to ne bo trajalo verjetno dolgo. Ta eh, malo ponarejena rast bo mogoče eh, Eh, kljub temu že kmalo razkrila eh, probleme skupnega monetarnega območja in treba je zato uporabiti vzvode, da bo trg imel možnost, da um, ustvari večje zaupanje. Torej, stroški upravljanja teh skladov so previsoki v primerjavi z uporabo teh inštrumentov in to sem že povedal in to tudi piše v poročilu. Moramo paziti na ta vidik. Potem ugotovili smo eh, prakse eh, tax ruling. Eh, če ugotovimo takšne prakse, jih je treba preprečiti tudi v poročilu Evropske investicijske banke. In to bomo videli danes, popovdan eh, odbor ikon je to danes že obravnaval, ugotavljamo isti problem. Moramo eh, biti previdni, ko gre za evropski denar. Eh, torej, kot Evropski parlament, da eh, najdemo neko skupno stališče, tako da ne bo prišlo do. Eh, davčnih praks, eh, ki niso v redu in da bi takšne davčne prakse bile uporabljene pri teh eh, finančnih instrumentih, kajti to potem posredno vpliva tudi na strukturne sklade, kjer se uporabljajo ti, ti finančni skladi. Um, um, potem imamo tu tudi finančne posrednike um, kar je deloma težavno, um, kajti nimamo ustrezne pravne podlage za to. In komisija nam bo morala tu posredovati še dodatne predloge. Potem eh, ocena učinkovitosti, ex ante ocena in sicer realistična. Najprej je to bilo enostavno predimenzionirano, te napovedi so bile previsoke potrebujemo ex ante oceno, vendar na osnovi eh, konkretnih projektov, ki so bili financirani s takimi finančnimi instrumenti, kajti pogosto so to samo ocene komisije ali tudi ne, ali ocene, ki niso pristranske eh, glede uporabe takih finančnih instrumentov. Naprimer, projektno financiranje, kjer se vključuje javno jamstvo, pogosto pa gre za infrastrukturne projekte, ki ne zagotavljajo donosa, ki um, ga je bilo pročakovati na osnovi teh predhodnih uh, ocen. In zato eh, je tudi te ocene treba narediti bolj pregledne, bolj transparentne. Pri um, infrastrukturah ne sme priti do tega, da uh, um, pride do privatizacije prihodkov in do um, komunitarizacije izgub. To se je dogajalo že v drugih državah. Pri izvedbi takšnih infrastrukturnih projektov moramo preprečiti ta pojav. Potem imam še nekaj vprašanj eh, za komisijo, ker vidim, da je komisija tu in sicer eh, ali obstaja um, um, um, ocene glede zniska, ki je bil zamrznjen uh, v zvezi z posredniki teh, finan, uh, teh eh, finančnih instrumentov 2017-2013 in kaj je uh, treba storiti, da bi se to pripričilo. Uh, po tem letno um, Eh, torej, kako zagotoviti popolno preglednost in tudi poročanje o uporabi teh finančnih instrumentov. Tudi Evropska investicijska banka ima pri tem odgovornost. Kakšna je odgovornost? Potem sistem nadzora za ex post oceno projektov, ki so bili financirani s finančnimi instrumenti in resna ocena učinkovitosti, uspešnosti eh, teh finančnih instrumentov. Junkerjev načrt, želi zagnati evropsko gospodarstvo eh, s temi inštrumenti, ampak kakšna je ex ante ocena in kakšna je dejansko učinkovitost teh inštrumentov. In ob koncu še ena pripomba. Če želimo res eh, stimulirati evropsko gospodarstvo, eh, dati nov zagon evropskemu gospodarstvu, moramo stimulirati predvsem povpraševanje. Brez stimuliranja povpraševanja eh, zaupanje zasebnih investitorjev ne bo zagotovljeno in eh, ti novi finančni instrumenti eh, bodo eh, dosegli neuspeh, kajti današnji gospodarski položaj zgleda, kot da bi bil stabiln, vendar vsega, Vrednost evra je nizko ocenjena v primerjavi s pred nekaj meseci in s to devalvacijo evra in z nizkimi cenami surovin smo seveda v obdobju, kjer um, je tudi ta rast malo ponarejena in strukturni problemi se bodo kmalo razkrili, pojavili in zato je pomembno, da spodbujamo tudi z javnim prispevkom povpraševanja, kajti na ta način pridobimo tudi zaupanje um, zasebnih investitorjev. To pa je bolj politično delo, tako da bomo preprečili izbruh krize v naslednjih mesecih. In sedaj se veselim odgovorov komisije in tudi računskega sodišča. Hvala. Uh, Morda bomo sedaj gospoda Martina iz Generalne direktorata za regionalne zadeve prosili, da se takoj odzove, drugi pa dobijo poznaje besedo. Gospod Martin, prosim. Hvala, gospa predsednica. Hvala za priložnost, da podam še stališče komisije glede poročila računskega sodišča in da odgovorim na vprašanja in na delo poročevalca. No, kar se tiče komisije, naj povem, da se strinjamo z vami. To je poročilo, ki prihaja v pravem času, je zelo pomembno in sicer v kontekstu ukrepljene uporabe finančnih instrumentov. To prinaša številne koristi, eh, da največ pridobimo iz evropskega proračuna želimo slediti tej liniji, ampak to moramo narediti v pravem okviru. In zato eh, se nam to poročilo zdi priložno, zato da testiramo, ali smo se že kaj naučili iz programskega obdobja od 2007 do 2013 in kako to potem vključiti v okvir eh, za obdobje od 2014 do 2020. Mm, razložil bom, eh, v kolikšni meri se mi zdi, da nam je to uspelo. Eh, Gospa Ivanova ima prav, ko je povdarila povečanje uporabe teh sredstev in teh instrumentov. To moramo imeti vse čas pred očmi. E, načrtujemo tudi povečanje za obdobje od 2014 do 2020, ampak če si pogledamo strukturni in investicijski sklad, še vedno govorimo o manj kot desetih odstotkih celotnega proračuna, e, ki e, jih predstavljajo ti skladi. 90 odstotkov je še vedno nepozornost vratnih sredstev in mislim, da moramo to imeti vse čas pred očmi. No, naj pogledam najprej štiri ključna področja, kjer so bile ugotovljene eh, šibkosti in slabosti v obdobju od 2007 do 2013. Eh, prevelika količina. Referenčne točke za sodišče so eh, bili podatki ob koncu leta 2014. Zdaj imamo že podatke tudi za leto 2015. In kar se tiče skladov za kohezijsko politiko, bomo lahko končni obračun eh, naredili k malu. Torej, ko bo eh, to zaključeno in ko bodo države članice konec marca naslednje leto podale vso dokumentacijo. Takrat bomo imeli vse podatke. Mm, to je tista eh, končna faza, ko države članice poročajo o uporabi finančnih instrumentov. Takrat bomo dobili torej celovito sliko. Če pa si stvari pogledamo zdaj, ob koncu leta 2014 je bila slika zelo raznolika, določene države so že zelo napredovale pri tem, druge manj, torej pri uporabi finančnih instrumentov. Celotna slika ni tako dobra, ampak razlike so zelo velike. Eh, mi smo priča velikemu izboljšanju. Šest držav, eh, ki so bile vodilne leta 2015, eh, tam je prišlo še do pospeševanja. Tudi pri državah, ki so zaostajale, je prišlo do pospeševanja. In to kaže, da obstaja splošna tendenca k pospeševanju na tem področju. Države želijo zdaj zaključiti tisto vrzel, ki še obstaja. Eh, pri eh, dodelevanju sredstev prejemnikom. Velika večina finančnih instrumentov bo torej uspešnih eh, pri plačevanju končnim uporabnikom. Ehm, nekaj tveganih instrumentov smo tudi našli, ampak mislim, da je to zelo majhen delež. Vsekakor ne bi želeli skrivati eh, dejstva, da je bilo tudi nekaj napačnih spobud, spodbud, ko gre za prispevke v te instrumente. Bile so tudi spodbude k eh, eh, preveliki uporabi oziroma preveliki velikosti teh instrumentov in to je bila uh, tudi um, zahteva za naslednje obdobje, da se eksante oceni, kakšna je prava velikost za te instrumente. Imamo tudi določbo o uh, rezih, torej države ne morejo eh, vnaprej izplačati 100 odstotno vseh sredstev, ki so namenjene za nek instrument. Ampak uh, se vse skupaj razdeli po fazah glede na uspešnost končnih uporabnikov. Gospod Vali je to imenoval uh, zamrznitev sredstev, mi pa pravimo, da se ta sredstva nekam parkirajo in jih potem uh, razdelimo. No, s temi vprašanji smo se torej ukvarjali. Zdaj pa še naslednja tema, udeležba eh, zasebnega kapitala. Uh, Vzvod se tukaj predstavlja kot ena od glavnih koristi uporabe finančnih instrumentov. Mi eh, smo zelo trdno prepričani, da je to tudi upravičeno. Ena od težav, ki smo jih imeli, je bila tudi uh, v tem, da eh, do leta 2014 države niso bile obvezane poročati o zasebnem kapitalu, ki je bil pritegnjen eh, z uporabo skladov kohezijske politike. To je ugotovilo tudi sodišče. Eh, to je tista vrzel, ki jo moramo v obdobju od 2014 do 2020 zapolniti. Eh, upam, da bomo zdaj imeli popolno poročanje. Mi se tudi moramo eh, utemeljiti oziroma moramo izhajati zaenkrat iz prostovoljnega poročanja, tako kot je to moralo narediti tudi sodišče. Eh, bo pa zanimivo videti potem, ko bodo poročila obvezna in popolna. Vzvod eh, je treba povezati tudi z cilji in videli bomo velike razlike med različnimi produkti, ki so bili uporabljeni na različnih področjih. Na primer, sklad IRDF je bil uporabljen eh, na podeželju na Polskem, eh, vzvod je bil tukaj dvoodstoten, to je malo, ampak tukaj gre za eh, socialno podjetništvo in tako naprej in zasebnega kapitala ne bo veliko za ta namen. Pri majhnih in srednjih podjetjih pa je učinek vzvoda drugačen, mm, tudi do 8 odstoten. Torej, odvisno je od tega, za kakšen cilj si prizadevamo. Za obdobje od 2014 do 2020 eh, imamo že prva poročila. Komisija je poslala to eh, parlamentu včeraj. Mm, tam smo dobili tudi prvi upogled eh, v boljše poročanje oziroma prve znake tega boljšega poročanja ugotovili bomo, uh, kakšni bodo prvi učinki vzvoda, ki bodo iz tega izšli. Potem uh, ponavljajoča se narava in učinki uporabe finančnih uh, instrumentov. Tudi tukaj smo imeli omejitve v obdobju od 2007 do 2013, pa je bilo to potem odpravljeno. Spet je slika zelo raznolika, to je povezano delno s časom vzpostavitve instrumentov. Eh, leta 2007 do 2013 v tem obdobju je obstajala težna, da se eh, določene instrumente neha uporabljati. To je bilo povezano s situacijo na terenu, z gospodarskim stanjem in tako naprej. Gre pa tudi za vprašanje samih eh, produktov. Ne želimo dajati kratkoročnih posojil samo zato, da bi dosegli hitre učinke in hitro ponavljanje. Tega ne, eh, trg ne zahteva in ne želi. Potem eh, recikliranje kapitala. To tudi vse porabi več časa. Zato moramo imeti eh, bolj njansiran pogled na vse skupaj, da prav razumemo realnost. V prvem poročilu za leto 2014-2020 že obstaja en instrument, ki že eh, prinaša eh, denar. Ta instrument je bil hitro vzpostavljen, uporablja se za določene proizvode in v tem primeru smo takoj dobili ta učinek ponavljanja potem pa še upravljanje, stroški, takse in tako naprej. Situacija ob koncu leta 2014 je bila tukaj tudi zelo različna po državah članicah in če naredimo izračune, kot je to naredilo sodišče, ki se je ogledalo, kakšen je strošek za pristojbine in kaj se na koncu plača končnim uporabnikom, eh, vidimo, da so določeni primeri zelo slabi zaradi zamud pri eh, dodeljevanju denarja. Če pa pogledamo končno sliko, pa mislimo, da bo ta zelo drugačna. E, veliko večja je povezava med tem, kaj je vplačano v sklad in tisto, kar je izplačano iz sklada. In tukaj bomo videli, da je slika veliko bolj razumna. Če pa pogledamo na vse stališča uredb in e, pravil, e, potem vidimo, da tudi ob koncu leta 2014 je bila končna vsota okrog enega odstotka in to je v skladu eh, z instrumenti skupnega upravljanja in eh, z instrumenti centraliziranega upravljanja, prav tako z zasebnim sektorjem. Kaj smo skušali narediti za obdobje od 2014 do 2020? Bolj eh, izpiljene določbe imamo glede upravljanja stroškov in pristojbin. Želili, želeli smo to uskladiti na pravi način eh, z pravili na trgu, tako da bi dali prave spodbude za prave proizvode. Eh, torej, da bi imeli diferenciranje med eh, jamstvi, med posojili, med kapitalom in tako naprej. Imamo tudi element, ki izhaja iz uspešnosti. To je kritičen element, ki je zelo pomemben. Samo ko so rezultati dobri, je treba izplačati celoten znesek. To velja za evropske strukturne in investicijske sklade. Ta element um, uspešnosti mora biti prisoten pri pristojbinah, tako da upravljalec projekta ima spodbudo glede eh, hitrih eh, rezultatov in pa uh, kakovostne izvedbe. Mislim, da je to ena od, uh, eden od največjih dosežkov. No, še nekaj, kar je povedal gospod. Uh, vali. Davčno vprašanje je tukaj tudi zelo pomembno. Prišlo je do hitrega razvoja, eh, ko gre za ukrepe na pobudo komisije. Namreč, da se rešijo eh, problemi na tem področju, če si ogledamo obdobje od 2007 do 2013, obstaja malo dokazov o kakšnih eh, bistvenih vprašanjih glede zlorab pri davčni obravnavi. Ampak vseeno je pomembno videti, da zdaj obstaja trdnejši ukvir. In kar se tiče ESIF-a, obstaja tudi obveznost za upravitelje, da zagotovijo, da v sporazumu o financiranju obstajajo določbe, ki zahtevajo od upravitelja, da upošteva dobre davčne prakse. To bomo zdaj še okrepili s predlogom komisije v okviru Omnibus. Um, tukaj se upoštevajo tudi ukrepi uh, za boj proti izogibanju plačila davkov. To vse bo zdaj na novo uvedeno. Kar se tiče rezultatov in uspešnosti, kako bomo zagotovili, da bomo res osredotočeni na to, zahteva za eksante oceno je tukaj ključnega pomena. S tem bomo zagotovili, eh, da se opredeli potreba po instrumentu, da se opredeli neuspešnost trga in tržnih instrumentov in da obstaja potreba po uh, določenem instrumentu. Ne želimo pa eh, napačnih uh, in lažnih spodbud. Kar se tiče infrastrukturnih projektov, ni tukaj nič drugače vsaj v smislu, da je treba eh, infrastrukturni projekt eh, podpreti s finančnim instrumentom. Zahteva po ex-ante oceni bo tudi tukaj eh, veljavna. Ampak imeli bomo še dodatno spremljanje strani komisije, zato ker lahko pride do sprememb programa in je to treba pregledati. Pri infrastrukturnih projektih izven finančnih instrumentov, to so ponavadi. Eh, projekti, ki so podvrženi zelo podrobnemu nadzoru. Pa še poročanje uh, strani EIB. Tukaj je pomembno razlikovati uh, instrumente na ravni EU. Tukaj je vključena EIB. Uh, imamo tudi ekipe na komisiji. Komisija je odgovorna za ta instrument in uh, uh, mora. Uh, zagotavljati poročila na podlagi podatkov, ki jih dobi od EIB. Ko pa gre za uh, skupno upravljanje, uh, s tem upravlja EIB uh, eh, kot nek upravitelj sklada, uh, ampak tukaj imamo potem nek upravljalni odbor, ki dobiva informacije od EIB. Mi smo v Omnibusu pred nekaj tedni predlagali naslednje. Želimo izboljšati poročanje s tem, da bomo jasnejši glede eh, instrumentov skupnega upravljanja, kako vse skupaj deluje. Pri EFSI-ju pa gre za drugačno ureditev. Tam ima EFSI svojo uredbo, svoja pravila. EIB eh, e je neposredno odgovorna in EIB eh, mora poročati komisiji in sicer o izvajanju EFSI-ja je potem treba poročati tudi svetu in pa Evropskemu parlamentu. Mogoče še nekaj za zaključek. Vsi se strinjamo z analizo, ki jo je podal poročevalec o uporabi uh, zasebnih uh, sredstev za spodbudo uh, gospodarstvu. Evropski proračun je lahko katalizator za zasebne naložbe. In uh, to je stebr, na katerem temeli EFSI, pa tudi strukturni in investicijski sklad uh, temeli na tem in zato mi želimo maksimizirati uporabo uh, Ker je to le eh, možno, eh, torej uporabo finančnih instrumentov, želimo tudi ugotoviti, kako ESIF in EFSI lahko uh, sodelujeta na najboljši možen način za to, da bo dosežen čim boljši učinek. Hvala. Danke für die Erläuterungen. Das war sinnvoll, dass Sie Hvala za razlage. Dobro je, da je komisija že zazela stališče. Trije so se prijavili. Naslednja je kolegica Ajala. Eh, Hvala, gospa predsednica. Moram povedati, da govorim v imenu kolega gospoda Pirinskega, ki uh, ni mogel priti na sestanek. Pustil pa mi je eh, nekaj točk, ki naj jih tukaj predstavim. Uh, gospod Pirinski se zahvaljuje gospod Ivanovi in gospodu Valiju za njihovo delo. Delo računskega sodišča je zelo eh, pomembno. V prejšnjem mandatu so bili vzpostavljeni finančni instrumenti in eh, dobili smo uh, to ekstremno formulo za to, da bi uh, torej, tog evropski proračun dobil več fleksibilnosti. V novem mandatu pa so se ti instrumenti tako razmnožili, da smo zdaj pred eh, težavo, kako vse to preverjati. Kako preverjati eh, realnost tega, kar se je začelo v prejšnjem mandatu, kako preverjati učinkovitost. Želeli smo uh, samo proračun narediti bolj fleksibilen. Strinjamo se s priporočili gospoda Valija določene točke kljub eh, razlagam eh, komisije, za katere se zahvaljujem, torej nekatere točke še vedno ostajajo problematične. Eh, ko gre za stroške upravljanja javnih skladov, so ti stroški zelo drugačni kot v zasebnem sektorju in tega ne razumemo. Zakaj je tako? Ali evropski denar, denar iz evropskega proračuna eh, nima toliko učinka ali tisti, ki z njim upravljajo, nimajo toliko interesa ali so manj informirani o vsem skupaj. Zakaj se torej veliko več plačuje za upravljanje javnega dela proračuna, eh, kot pa, ko gre za zasebna sredstva? potem, ko gre za končne uporabnike, naj še tukaj nekaj povem. Eh, tukaj je stopna eh, nižja kot pri drugih skladih, 42 ali 43 odstotkov, v primerjavi s 60 odstotki pri drugih inštrumentih. Rekli ste tudi, da moramo eh, vse skupaj upoštevati pri izvajanju omnibusa treba je odstraniti vsak dvom, da se s tem olajšuje e, izogibanje plačila davkov. Mm, takih situacij ne smemo dopuščati. Potem pa še, kako se mobilizirajo dodatni skladi in dodatna sredstva nekaj smo že dosegli na tem področju, eh, naprimer pri strukturnih skladih, pri socialnem skladu, eh, v povezavi z novimi finančnimi instrumenti. Vendar pa na terenu še vedno obstaja vtis, da se veliko več doseže s tradicionalnimi skladi, kot pa z novimi finančnimi instrumenti. In zato bi prosila, če nam lahko to razložite. Še posebej torej, neupravičene stroške upravljanja. Kolikor vemo, je temu tako, to potrjuje tudi računsko sodišče. Želela bi vprašati tudi o povračilih. E, Naprimer imamo tradicionalne sklade, kmetijske sklade in tako naprej tam vemo, kako pridobiti nazaj sredstva, ki niso bila dobro porabljena ali ki niso bila porabljena. Pri uh, finančnih instrumentih pa to ni jasno. Denar tukaj leti. Pri EFSI-ju sem uh, to spraševala do nemoglosti. Ko se ugotovi, da nek projekt ni bil uspešen ali da so obstajali kakšni problemi, no, spraševala sem, ali v postopku omnibus bomo lahko eh, naložili tudi sankcije v primeru, da je bil denar iz evropskega proračuna uporabljen za finančne instrumente, potem pa se ugotovi, da je rezultat nezadosten, da ga sploh ni, da je slab ali da je katerakoli stran ta sredstva zlorabila. Eh, vidim tudi, da bomo imeli eh, eksante revizijo, ne vem zakaj tega ni bilo že prej, komisija je zdaj prišla do zaključka, da je to potrebno in tega se veselim. Mislim, da bi bilo to potrebno tudi na drugih področjih, ampak zdaj je že precej pozno za to. Pa še pregled eh, finančne perspektive. Eh, zdaj smo že sredi pogajan o tem in sama bi torej eh, prosila, predstavnika komisije za iskren odgovor. E, to je kot neko pismo Božičku, da bi e, zmanjšali vse zamude in tako naprej. Mm. E, tudi se sredstva ne bodo pomnožila, tako kot ribe in kruh. Tukaj imamo zdaj eh, še agendo za Evropo in varnost. Torej, eh, množijo se področja, kjer bo potreben denar in komisija se vse teže pogaja o tem. Rada bi, da naredimo ta pregled eh, vesti, da pogledamo, kako bomo to rešili. Nekateri kolegi eh, prosijo na vas glas, naj se proračun okrepi, naj se poveča, eh, še posebej, ko gre za eh, pomoč za nove naloge. Po drugi strani pa imamo zdaj ta uh, grad iz kart, ki se lahko vsak čas poruši. Mislim, da to uh, prinaša več dela za banke. N ne vem pa, če Eh, to res prinaša kakšno bistveno korist eh, na terenu. Kolegica Makovaj. Oh, Hvala, gospa predsednica. Zelo kratka bom. Opravičujem se, da me ni bilo v dvorani, ko je računsko sodišče predstavilo program za leto 2017. Imam vprašanje za računsko sodišče ali bodo imeli tudi posebno poročilo o konfliktu interesov, še posebej, ko gre za agencije, ki so povezane z industrijo leta 2015. Mislim, da je prišlo do tega in kolikor vem, je bilo to prvič, ampak to je dobra praksa, ta poročila so dobra praksa, s katero bi morali nadaljevati. Lani pa tega ni bilo. Mogoče je bilo leta 2014 prvo leto, ko so to naredili. Zanima me, ali eh, računsko sodišče načrtuje tako poročilo za leto 2017. Zanima me tudi, ali bodo eh, analizirali stroškovno učinkovitost eh, sredstev oziroma skladov. Monika, tukaj zdaj eh, razpravljamo o finančnih instrumentih. Ampak na dnevnem redu je bil, bila tudi predstavitev računskega sodišča za 2017. Upravičila sem se, da me prej ni bilo v dvorani. To morate poiskati v dokumentu računskega sodišča za leto 2017. Če tega ne boste našli, potem pišite eh, predsedniku gospodu Leneju. Mogoče lahko eh, dajo odgovor samo eh, na to vprašanje o konfliktu interesov. I'm really sorry, but, um, uh, Žal mi je, ampak mislim, da ne moremo gospi Ivanovi naložiti še teh vprašanj. Uh, obstajajo bolj primerni načini, kako tako vprašanje uh, nameniti sodišču. Tudi jaz imam vprašanje. Eh, razmišljala sem, kaj boste rekli in prepričana sem bila, eh, da boste rekli to, kar vedno slišimo v takih primerjih in sicer, da sva v preteklosti imela težave, da uh, sva se potrudila in da bodoče ne bova imela več težav. Ne, določenih problemov ne bova imela, ampak imeli bomo pač druge probleme. Od vas bi rada vedela, kaj se je zgodilo da smo imeli pač toliko pravnih vrzeli v uredbah 2007-2013. Zakaj se je ugotovilo toliko problemov? Mi smo to videli in smo upozorili na to. Potem ste vi to tudi videli. Prepričana sem, da ste o tem interno razpravljali. Zakaj teh problemov ali pa vsaj dela teh problemov niste začeli obravnavati prej? Zakaj niste ukrepali, da bi se to preprečilo? Prepričana sem, ker sem vas poznala, da ste vsi pametni ljudje in da eh, stvari spregledate prav tako dobro kot mi. Če jih mi eh, vidimo, jih vi prav gotovo vidite, saj vse dan ne počnete nič drugega. Eh, zakaj se pač te stvari niso obravnavale takoj? In sedaj dobite takoj besedo za odgovor. Ja, thank you. Uh, uh, Hvala, gospa predsednica. Vaše vprašanje bom pustil za konec, najprej pa se bom lotil drugih vprašanj. Kar nekaj jih je bilo, um, predvsem gospa Jala jih je veliko postavila. Eh, kar se tiče stroškov za upravljanje, Eh, stroški upravljanja in pristojbine so bili v obdobju 2007-2013 previsoki. To je res, še posebej, ko gre za skupno upravljanje. Eh, mislim, da dokazov za to v tem trenutku ni, eh, torej, da bi temu bilo še vedno tako. Lahko pogledamo, kaj se dogaja v zasebnem sektorju in naredimo primerjavo. če pogledamo samo to, kaj se dogaja v zasebnem sektorju in ne na trgu, eh, ne torej to, eh, kako poteka eh, običajno poslovanje, vidimo, da prihaja tudi do pristojbin, ki niso relevantne za to, kako se upravlja z našimi sredstvi. Imamo tudi upravljanje dividend, potem kako se Eh, sredstva dodeljuje uporabnikom in tako naprej. Zelo težko tukaj stvari primerjamo, ker ne gre za primerljive zadeve. 4,7 odstotkov je bila številka, eh, ki so jo eh, povedali za obdobje od 2007 do 2013 na letni ravni. Uh, no, ko smo razvijali predlog za 2014 do 2020, smo to naredili v razpravi s strokovnjaki iz EIF eh, e in EIB, pa tudi uh, z drugimi bankami. Želeli smo doseči pravo ravnotežje. Ne moramo uh, gledati samo na to, kako deluje trg, kajti sicer nikoli ne bomo našli upravitelja za ta sredstva, če želimo nekaj, kar bo v skladu z uh, okvirom, ki eh, bo sprejet na trgu. Ampak tukaj govorimo tudi o javnih sredstvih. Eh, želimo, da čim več teh sredstev dobijo končni uporabniki in ne, da bogatijo finančne institucije. Zato pa imamo sistem eh, z določenimi pragovi, eh, Eh, tam so opredeljene maksimalne vsote, bodi si, ko gre za naša eh, sredstva, naše sklade. Eh, imamo tudi strukturo spodbud, tako da če niso doseženi kriteriji v zvezi z uspešnostjo, se te maksimalne vsote sploh ne da doseči. Ko bomo imeli vsote, končno sliko eh, za leto 2013 oziroma za celotno obdobje do leta 2013. Takrat bomo videli, kaj ta slika prikazuje. In videli bomo, ali je treba upoštevati še kaj, ko bomo razpravljali o obdobju od 2014 do 2020. Sodišče eh, mora upoštevati tudi uh, uh, uspešnost. Mi prej še nismo imeli dokazov o tem, ali nov sistem deluje ali ne. Z novim načinom poročanja pa bomo dobili uh, bolj uh, časovno ustrezno sliko tega, kar se dogaja leto za letom. Videli bomo tudi, ali so rezultati učinkovito doseženi in s tem uh, Eh, so povezane potem tudi pristojbine in tudi to bomo lahko bolje proučili. Koliko denarja dobi končni uporabnik? To je tudi pomembno vprašanje. Končno sliko bomo dobili kasneje, kot sem že rekel, ampak vse, kar se uplača v nek sklad, mora priti do končnega uporabnika. Eh, seveda se tukaj odšteje tisti denar, ki je potreben za uh, pristojbine in tako naprej. Vse. Eh, kar ne pride do končnega uporabnika, je izguba za državo članico, ni izguba za Evropsko unijo oziroma za proračun, je pa izguba za državo članico. Potem glede davkov tukaj eh, ne moram veliko dodati. Eh, finančni instrumenti v povezavi z evropskimi sredstvi oziroma v povezavi s prispevkom iz evropskega proračuna, to mora biti Eh, strogo nadzorovano. Eh, zagotoviti je treba, da ne bo devijacij, eh, da ne bo prihajalo do odstopanj od politike boja proti goljufijam na področju davkov. Treba je mogoče zato ukrepiti določbe v sektorskih uredbah. Vaš odbor ima priložnost to proučiti v naslednjih tednih, kajti vi ste tukaj vodilni. Kar se tiče vzvoda. Tukaj pa mislim, da je prezgodaj reči, da nismo še dosegli tistega, kar smo si želeli. Veliko primerov imamo, ko je bil dosežen bistven učinek vzvoda, torej to je zelo pomembno in dobro in ne moremo reči, da ne dobivamo. Eh, enakega vzvoda kot pri tradicionalnih instrumentih. Vedno se dobi več vzvoda za instrumente jamstev, kot naprimer za posojila oziroma pri posojilih, ki so odvisna od uh, uporabnikov. Veliko primerov imamo, številke so velike, čez 20 jih je. spet bomo to analizirali, ko bomo dobili končne številke. Ampak upam, da se bo izkazalo, da je bila uporaba finančnih instrumentov v obdobju 2007 do 2013 učinkovita. Gre pa za vprašanje, kako to narediti še bolj učinkovito, še bolj uspešno. S tem se bomo ukvarjali v obdobju od 2014 do 2020. Treba pa bo povezati tudi ESIF in EFSI zato, da bomo maksimizirali potencial in pridobili čim več zasebnega kapitala. E, na ta način bomo lahko zaprli tudi tisto investicijsko vrzel, ki še vedno predstavlja velik problem v EU. Kar se tiče ponavljajočega učinka, e, je mogoče v programskem obdobju bilo nazaj izplačanih e, manj sredstev ampak eh, po programskem obdobju pa je ta eh, sredstva še vedno treba porabiti za investicije in to bo prineslo dodano vrednost. Eh, finančni instrumenti, kar se tiče pridobivanja sredstev nazaj, niso nič drugačni od drugih instrumentov. Zelo kratek bom. Računsko sodišče proučuje finančne instrumente v okviru kohezijske politike kot katerokoli drugo operacijo. Ponavadi si jih pogleda pet do šest na leto. In uh, če pride do problemov, uh, se vzpostavijo finančne korekcije. Komisija podobno to pregleduje in mehanizmi za izterjavo so enaki kot uh, pri drugih instrumentih. Mogoče bi zdaj skočil še na vprašanje, um, ki ga je postavila predsednica. Zakaj nismo prej ukrepali? Uh, Moram povedati, da smo se nekaj naučili. To, kar se je dogajalo med samim eh, obdobjem in tega je bilo kar nekaj, veliko stvari smo naredili, spremenili smo temeljno uredbo, potem splošna uredba za kohezijsko politiko je bila spremenjena, spremenili smo tudi nove določbe oziroma jih uvedli v uredbo komisije, zato da bi bil izboljšan okvir. Eh, še preden smo prišli do konca obdobja, ampak eh, to je bil uh, kot nek kolaž združevali in popravljali smo stvari, uh, tako da niso bile tako dobre, kot če bi vse uh, naredili že od začetka. Želimo torej izboljšati ta okvir, želimo ukrepiti načela in omogočiti tudi več fleksibilnosti. Pristop uh, na začetku je bil, da se malo uh, stopi nazaj in uh, pogleda stvari z distance, ampak pri finančnih instrumentih to ni delovalo. V obdobju od 2007 do 2013 ni delovalo okvir, pa je zdaj za novo obdobje veliko bolj podroben, ko gre za uspešnost finančnih instrumentov. To je tudi um, predmet kritik, obstajajo težne in pozivi k večji poenostavitvi. Eh, vendar pa se mi zdi bolje imeti več podrobnosti v uredbi, zato da se zagotovi jasnost. Eh, in to je tisti predpogoj za pridobivanje zasebnega kapitala. Ni vse slabo v obdobju od 2007 do 2013. Eh, s težavami smo se ukvarjali in prišli smo do okvira, v katerem države članice lahko delujejo. 10 milijard je bilo porabljenih iz kohezijske politike prek finančnih instrumentov, nekaj smo se naučili in te lekcije bomo uporabili tudi v obdobju 2014 do 2020. Vendar pa seveda lahko potegnemo še kakšno dodatno lekcijo eh, in dobili smo povratne informacije že v zvezi s tem. Eh, torej, imamo pa boljši okvir in tudi sistem poročanja je zdaj boljši. To bo vam omogočilo, da boste dobro upravljali svoje eh, naloge In eh, prvi korak pri tem je bilo poročilo, ki ste ga dobili včeraj. Hvala lepa. Gospa Ivanova dobi besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je gospod Enos, Vali eno stvar eh, dejal o zasebnem sektorju, da oni bolj učinkovito upravljajo z eh, skladi in vprašanje je bilo, ali lahko primerjamo eh, zasebne eh, finančne instrumente z eh, tistimi EU. Cilji so različni. Finančni instrumenti EU so zato, da pokrivajo specifične trge, področja, kjer bi bilo posojanje težje ob slabših pogojih eh, za prejemnike in zaradi tega tudi nismo primerljivi. Mi smo imeli podobno razpravo tudi o mikrofinančnih eh, kreditih. Tudi tedaj smo se spraševali, kaj je bolje. Vse obstaja zaradi posebnega razloga in pokriva potrebe na trgu, ki potrebujejo določene instrumente. Toliko lahko rečem, ne moremo zares. Uh, primerjati zasebnih eh, in evropskih finančnih eh, instrumentov. Stroški pristojbine so različni, vendar pokrivajo različne potrebe na trgu. Potem pa je bilo tudi zastavljeno vprašanje sodišču, gospa Makovej. Jaz spraševala o posebnem poročilu o naskrižnih interesih za agencije, ali je to vključeno v eh, letni program dela za 2017. Vse, kar lahko rečem, naše prednostne naloge za 2017 eh, so eh, delovanje agencij, vključujoč vključno z naslednjič eh, panoramski pregled delovanja institucij in zakonodaja, OLAF, eh, reforma eh, kadrovskih predpisov in pregled politik in delovanja evropskih institucij. Lahko vprašanje gospe Makovaj prenesem kolegom, to je vse, kar lahko rečem. Komisiji se pa zahvaljujem za sodelovanje in za dobre razlage, ki ste jih dali na vsa zastavljena vprašanja. Za nas kot revizorje pa velja, da bomo videli, ali se bodo stvari dejansko izvajale tudi v praksi v naslednjem programskem obdobju. Torej, videli bomo. Hvala lepa. Hvala lepa in zakonče kolega Vali. Gracijo. Tudi jaz se želim zahvaliti eh, računskemu sodišču in komisiji za to današnjo razpravo. Za nas je bistvenega pomena in tudi za odbor za eh, nadzor proračuna, da bomo pri nadaljem delu o finančnih instrumentih imeli doja, dodatne dejavnike za razmišljanje o teh zadevah. Še enkrat najlepša hvala in upam, da bomo še večkrat imeli možnost eh, se pogovarjati bolj tehnično in bolj podrobno o teh finančnih instrumentih in da bomo dobili še več podatkov, tako da bomo lahko pripravili bolj precizno delo. Državljani morajo razumeti, ali ti finančni instrumenti um, prispevajo k realnemu gospodarstvu in kje so kritične točke, kaj lahko izboljšamo. Hvala vsem za opravljeno delo. Ja, besten Dank für. Najlepša hvala za razpravo in bojim se, da se bomo spet videli, kaj ti tema nam bo ostala. Presrčna hvala kljub eh, grozljivim nizkim temperaturam, tu je neprijetno delati. Eh, ob eh, vsebinah imamo še drug problem, sicer Eh, temperature ni posod eh, enako mrzlo, tako bomo vsi zboleli. Hvala lepa, upam, eh, da bomo ob treh lahko nadaljevali z pogovorom s komisarjem.